Buonasera a tutti. Dobar dan vsem skupaj. Bomo kar začeli. Danes imamo namreč čas omejen in časovne okvire bo treba spoštovati. Kateri jeziki so danes na voljo, lahko najdete na spletni strani Koko Buja. Danes ne bo prenosa v živo, bo pa celotno zasedanje posneto in bo kasneje na voljo vsem vam. Jutri morate seboj prinesti tudi glasovalne kartice, imeli bomo namreč elektronsko glasovanje. Danes bomo začeli z zaslišanji kandidatov za člane računskega sodišča. Šest jih bomo zaslišali danes. Za vsakega kandidata imamo na voljo pol ure, kar pomeni, da bo vsak kandidat imel na voljo najprej pet minut za uvodni nagovor, potem bo pet do deset minut imela na voljo poročevalka, kasneje bomo imeli še vprašanja in odgovore, najprej strani poročevalke, potem pa 20 minut na voljo še za ostale poslance in poslanke. Gospodo Bravnu, se prosim, priglasite za besedo. Pa bomo videli, koliko jih bo dobilo besedo. Zelo strog bom pri dodelevanju časa. Če dodeljenega časa ne boste spoštovali, vam bom oduzel besedo. Sedaj pa dajem besedo gospe Ajali Sender. Eh, Hvala, gospod predsednik. Postopkovno vprašanje imam. Govorimo o 30 minutah. Prejeli smo pismo. v zvezi s kandidatom ki ga bomo zaslišali. In kolikor vem, nismo imeli na voljo dovolj časa, da bi se o tem pismu pogovorili. To prosim, da upoštevajte. Eh, Gospa Ajala, mislim, da moramo kar nadaljevati z zastavljenim programom potem pa bomo kot odbor organizirali tudi razpravo v zvezi s tem pismom. Predlagam, da kar začnemo s kandidatom, ki so ga imenovali mađarski organi, gospod Facakas. Besedo predajem kar kandidatu. Kandidat ima na voljo pet minut, zato da se predstavi kedves képviselők, majdnem úgy mondtam képviselő társaim. Igen. Spoštovane članice in člani, kolegice in kolegi, gospe in gospodje. Nesmiselno bi bilo ponavljati to, kako zelo vesel sem, da sem ponovno v Evropskem parlamentu na zasedanju odbora Kokobu, torej odbora za nadzor proračuna. Tokrat nastopam v drugačni vlogi, sicer kot mađarski kandidat za računsko sodišče. Vesel sem, da to zasedanje poteka 15. marca, ko Mačari praznujemo revolucijo iz leta 1948. Mislim, da se mi ni treba posebej predstavljati, namreč v parlamentu sem preživel en mandat, delal sem po svojih najboljših zmožnostih kot član tega odbora, bil sem predsednik in član odbora Kokobu, celo kvestor v Evropskem parlamentu sem bil. Tako da ste verjetno seznanjeni s tem, da sem res vesel, da danes lahko tu nastopim. Z veseljem sem se pripravljal tudi na vaša vprašanja, na katera bom kasneje tudi odgovoril. Kot rečeno, ne bom se še enkrat predstavljal. Vseeno pa bi rad odgovoril na nekaj vprašanj, ki so bila zastavljena, predvsem v zvezi s političnimi funkcijami. Sam nimam nobene politične funkcije, kar zadeva konflikt interesov, lahko tudi povem, da ni nobenega konflikta interesov pri meni. Zaradi tega se bom osredotočil na svojo evropsko usmeritev, ki sem jo vedno zagovarjal v času poslovne karijere. Svojo Poslovno pot bi rad razdelil na tri dele. Najprej do leta 1990, torej leta do padca komunističnega režima. V tistem času sem bil desk officer in sicer na Ministrstvu za zonanjo trgovino. Poleg tega sem bil odgovoren za mednarodne odnose, zadolžen sem bil za OECD. Kot vidite, sem delal na področju zunanje trgovinskih in zunanjih odnosov Mačarske z drugimi državami, vodil sem tuje projekte, prispeval sem tudi k bolj zelenim projektom. Še vedno gram pomembno vlogo na tem področju. Potem je drugo obdobje po letu 1990. Ko sem Mačarski pomagal pri vstopanju v Evropsko unijo in NATO. Euroatlantska integracija je bila glavno področje dela. Morali smo izpolniti zelo stroge kriterije. Ker sem dobro poznal to področje, sem prevzel tudi vodenje Ministrstva za zunanjo trgovino. Mislim, da so bili ljudje zadovoljni z delom, ki sem ga upravljal kot minister. Bil sem tudi minister za industrijo, energijo, trgovino in turizem. Potem pa še en mandat, ki sem ga preživel v Evropskem parlamentu, zelo na kratko v teh petih letih. Opravljal sem dve funkciji, pravzaprav prispeval sem k razvoju in napredku Evrope na eni strani, na drugi strani pa sem na podlagi svojih izkušenj pripomogel k temu, da smo spodbujali evropske vrednote na mačarskem. Upam, da bom lahko z vašo pomočjo opravil tudi funkcijo na računskem sodišču, kjer bom prav tako spodbujal evropske vrednote v vseh institucijah. To nameravam storiti kot član Evropskega računskega sodišča. Hvala lepa za vabilo, sedaj pa bom z veseljem odgovoril na vse vprašanja. Hvala lepa, da ste spoštovali čas za govor. Gospa Ajala, imate na voljo deset minut za vprašanja. Hvala lepa gospod predsednik. Tudi sama bi rada izrekla dobrodošlico gospodu Fazakasu. Gospod Fazakas je predsedoval našemu odboru in mislim, da je bilo to obdobje, v katerem nam je uspelo doseči velik napredek, tudi ko gre za odnose Evropskega parlamenta z komisarjem Kalasom. Vzpostavili smo zelo intenziven dialog, ki nam je omogočil, da smo izboljšali nadzorne instrumente, ki jih ima na voljo ta odbor. Poleg tega pa je gospod Fazakas znal vzpostaviti zelo ploden dialog z Evropskim računskim sodiščem. Ta dialog nam je omogočil, da smo z računskim sodiščem vzpostavili zelo dobro ozračje za sodelovanje. Zato bi se gospodu Fazakasu rada zahvalila, prav tako pa se mu zahvaljujem za odgovore na vprašanja, ki smo mu jih zastavili. Gospod Fazakas jasno kaže svoj interes za to, da bi Evropa napredovala, da bi se še dodatno razvijala in izboljšala svoje zmogljivosti predvsem, ko gre za izboljšanje delovanja računskega sodišča. Samo nekaj pojasnil bi rada od vas. Bili ste predsednik Kokoboja, postavili ste novo podlago za sodelovanje z računskim sodiščem. Zato me zanima, ali bi lahko kaj več povedali v zvezi s tem, Kakšne zamisli imate za prihodnost, kakšne konkretne ugeli? Hvala lepa. Hvala lepa za to vprašanje. Hvala lepa, gospe Inesa Jala Sender, za to vprašanje. Gospa Jala Sender je to vprašanje zastavila kot poročevalka. Hvala lepa tudi za vse prijazne besede, ki ste mi jih namenili. Moram reči, da imam zelo prijetne spomine na leta, ko sem predsedoval temu odboru. Skupaj smo pet let skušali preoblikovati postopek razrešnice. S kolegom Janom Mulderjem smo opravila veliko dela na tem področju tudi z eh, gospodom Kasako in z gospod Gresle. Z vsemi temi kolegi smo si zastavili skupni cilj in sicer, da bi sodelovali s računskim sodiščem, da bi izpostavili probleme, ki jih imamo in jih tudi skupaj odpravili. Želeli smo, da bi računsko sodišče lahko nadzorovalo porabo denarja v Evropskem parlamentu tudi preko postopka razrešnice. Postopek razrešnice nam je uspelo preoblikovati in mislim, da lahko na to gledamo kot na velik uspeh. V Luči izvajanja teh reform smo spodbujali vsakodnevno sodelovanje z računskim sodiščem. Želeli smo namreč pridobiti pozitivno izjavo o zanesljivosti ali DAS. Poleg tega smo želeli vse bolj vključiti tudi nacionalne parlamente in nacionalna računska sodišča v naše delo. Tudi te institucije lahko odigrajo pozitivno vlogo. Naj predstavim samo zadnji primer pozitivnega sodelovanja. Evropski parlament in računsko sodišče sta si skupaj prizadevala za to, da bi ponovno oživili evropsko gospodarstvo in sicer s pomočjo evropskih sredstev. Poročila o treh E-jih so zelo pomembna. Gre za gospodarnost, učinkovitost in uspešnost, vsi to omenjajo in mislim, da bo to odločilnega pomena tudi pri imenovanju članov računskega sodišča. Hvala. Gospa Jala. Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da smo z računskim sodiščem vzpostavili zelo pozitivno novo dinamiko, k temu ste prispevali tudi vi. V luči vašega odgovora pa bi vseeno zastavila še eno vprašanje. Omenjali ste revizijske instrumente, države članice, zato me zanima sledeče. Revizija na mačarskem ni enako, kot je zastavljena revizija na evropski ravni. Namreč na voljo imamo nove instrumente, ki nam omogočajo tudi sodelovanje z nacionalnimi računskimi sodišči in z nacionalnimi parlamenti. Zato mi povejte, kako vi gledate na te razlike med mačarskim revizijskim postopkom in evropskim revizijskim postopkom ali vidite morda kakšne podobnosti? Hvala. Hvala lepa tudi za to vprašanje. Naj najprej povem, da je naš glavni cilj to, da se vzpostavi tesno sodelovanje z nacionalnimi računskimi sodišči. Imamo skupni cilj, namreč spremljanje in nadzor pri izvajanju evropskega proračuna. Organiziranih je bilo že kar nekaj skupnih sestankov tudi z Mednarodno organizacijo vrhovnih revizijskih institucij. Skušali smo uskladiti svoje delo, ga uskladiti kajti s tem bi olajšali tudi izmenjavo informacij. V nekaterih državah članicah, sploh pri tistih, kjer je regionalna neodvisnost eh, zelo velika, v mislih imam Nemčijo, in pogovarjal sem se tudi z nemškimi kolegi in moram reči, da sem bil presenečen nad tem, da je Unsko sodišče bilo nemočno, ni moglo regionalnim oziroma deželjnim računskim sodiščem uh, naročiti, kako izpeljati revizijski postopek, kajti ni na voljo nobenega centralnega, osrednjega postopka. Zato smo prosili države članice, da podajo izjavo o zanesljivosti v zvezi s tem, da bodo v ta namen porabljala evropska sredstva. Poleg tega smo ugotovili, da v nekaterih državah ta naloga ne bo enostavna, vendar je Mačarsko računsko sodišče pripravljeno to nalogo, opraviti. Gospod Kovač, ki je tudi predlagal mene kot kandidata, je predstavil skupno metodologijo za nacionalno računsko sodišče. Gospod Kovač je predsednik Mačarskega računskega sodišča in tako Intosaj kot tudi drugi revizori se obračajo na nacionalno računsko sodišče kadar želijo kakšne informacije v zvezi s eh, delovanjem, vemo, da trenutno sredstev primankuje. Nacionalna računska sodišča bodo morala upoštevati tudi postopek razrešnice, ki ga je zastavilo Evropsko računsko sodišče. Gospod Andrejasen? Hvala lepa. Gospod Fazakas, hvala lepa, da ste nas danes obiskali. Dve vprašanje imam. V vašem življenjepisu piše, da nimate nobenih izkušenj z revizijo, nikakršnih izkušenj z revizijo nimate. V preteklosti ste res bili predsednik odbora za proračunski nadzor, bili ste minister za trgovino in industrijo, vendar tam niste upravljali nobenih revizij kako nameravate prevzeti tolikšno odgovornost, če nimate ustreznih izkušenj. Drugo vprašanje pa se pravzaprav povezuje s prvim vprašanjem. Bili ste predsta, predsednik tega odbora, sedaj pa želite postati revizor. Zanima me, ali bi dali razrešnico evropskim institucijam za leto 2008 na podlagi trenutnega mnenja računskega sodišča. Hvala. Hvala lepa za to vprašanje. Moram reči, da se ne strinjam z vami v celoti, ko pravite, da nimam nobenih izkušenj, ko gre za revizijo. Priznavate pa, da sem pet let v tem parlamentu sodeloval pri revizijah, kajti bil sem predsednik tega odbora. Ampak že od leta 1971 dalje delam na področju ekonomije. Pripravil sem ogromno revizij. Bil sem tudi predsednik nadzornega odbora. V okviru tega dela sem podeljeval razrešnice določenim podjetjem. Imel sem nek pregled nad tem postopkom tako da se mi zdi, da imam dovolj izkušen, da izpolnim vsa pričakovanja in da uspešno upravljam naloge člana računskega sodišča. Kar zadeva same kriterije. Ko smo postavili kriterije, smo zelo jasno povedali, da je v interesu računskega sodišča, da zaposluje čim širši spektr oseb, od bančnih strokovnjakov, finančnih strokovnjakov in tako naprej. Namreč sama revizija se opravlja strani uslužbencev sodišča, strani revizorjev. Vendar so ti revizori izkušeni tudi na drugih področjih. Sam sem kvalificiran za to delo, imam tudi ustrezne izkušnje. Kar zadeva razrešnico, le to lahko podelimo samo, če imamo pozitivno izjavo o zanesljivosti. To smo vedno trdili. Simom Kalasom iz komisije sva pogosto delala na tej temi, ocenevala sva celoten proces pred petimi leti. Je bilo stanje veliko slabše, skoraj da 60 odstotkov vseh transakcij je bilo dvomljivih, danes se je ta odstotek spustil pod 30 odstotkov. Parlament je tisti, ki bo podelil razrešnico ali pa je ne bo. Če si pogledate, kakšni so trendi, lahko ugotovite, da smo v zadnjih petih letih dosegli precejšen napredek predvsem pa je komisija tista, ki mora izboljšati rezultate. Ingeborg Gresle je podala pobudo, ki sem jo takrat tudi pozdravil. Vesel sem, da komisija sedaj objavlja notranje, notranje poročila o revizijah. Tudi na področju kmetijstva so to vrstna poročila o notrnih revizijskih postopkih prinesla pozitiven napredek, tako da ne bom komentiral tega, ali bo parlament podal razrešnico ali ne. Gospod Šacimarkakis. Hvala lepa, predsedujoči. Najprej bi v nasprotju z kolegico Andreja sem rad povedal, da sem vesel, da bo v kolegiju tudi nekdo, ki bo imel tudi politično razumevanje. Uh, Če so tam prisotni samo ljudje, ki seštevajo številke, eh, torej takšne ljudi že imamo, zato potrebujemo tudi nekoga, ki bo imel nekoliko politične razsodnosti. Nekoliko me zmoti to, kaj je kolega Deutsch poslal našemu odboru pred pol ure in eh, moram reči, da smo imeli dovolj časa, da bi se ukvarjali z tem vprašanjem. Eh, ta kandidatura je znana že nekaj časa, zato se mi zdi, da to ni bilo pravilno postopanje, tega tudi ne bom upošteval. Eh, žal mi je, spoštujem kolega Dojča, ampak ni dobro, da tako ravna pol ure pred eh, zasedanjem. Eh, z nemške strani, gospod Fazaka, še dobro poznamo vaše delo, zato strokovno nimam nobenih pomislekov. Postavil pa bom enostavno vprašanje. Vem, da boste to z lahkoto odgovorili gre, eh, pri tem vprašanju gre tudi za druge kandidate. Namreč gre za poznavanje tujih jezikov. To vedno znova podcenjujemo. Pri računskem sodišču obstajajo trije delovni jeziki in če teh ne obvladaš, potem eh, to predstavlja resničen problem. Zato me zanima, kako je z vašo nemčijo, eh, nemščino, angliščino in francoščino. Nemščino vem, da to kaj dobro znate. Hvala lepa. Če dovolite, prvič je, da sem v odboru Koko bo govoril mačarsko. Ko sem bil predsednik odbora, sem zasedanja vodil v angleščini in skušal sem tudi v nemščini podati svoje izjave, ter to me je veselilo. Danes do povdne smo imeli dober pripravljalni sestanek in tudi sam sem spregovoril o tem. Vpraš, vprašali so me, kako je z tremi jeziki. Slišal sem, da obstajajo sta samo dva delovna jezika. Torej, naj bi obstajala samo ta dva uh, jezika. Do sedaj sem eh, bil pripričan, da so jeziki trije, francoščina, angliščina in nemščina. Uh, Torej, eh, kot veste, sem bil dejaven v eh, Nemčiji, poznan sem kot eh, gospod Nemec v, na mačarskem, saj sem se deset let ukvarjal z odnosi za Nemčijo, študiral sem tudi angliščino, to sem nekoliko zanemaril, ampak ker sem bil v Evropskem parlamentu, je tudi moja angliščina zelo dobra. Moram reči, da. Moja angliščina ni na enakem nivoju kot nemščina, ampak. Eh, vseeno je na, dobri, na dobrem nivoju. Tudi, eh, če bi govoril francosko, me ne bi mogli prodati, ampak ehm, torej mislim, da je to dovolj. Kar se tiče političnega vidika, jaz sem skušal povedati v svojih odgovorih, da nisem politik, vedno sem veljal za tehnokrata, nisem bil niti član eh, stranke do leta 2005, ko sem stopil v stranko, zato ker sem bil evropski poslanec. Vendar pa sem sedaj to članstvo prekinil, zato se ne bom odpovedal nobenemu položaju, saj nikoli nisem imel nobenega pomembnega položaja. Bil pa sem uh, uradnik, kot uradnik sem se ukvarjal z odnosi z Evropo, evropsko integracijo, odnosi Mačarsko z EU. Uh, in, uh, Vi ste govorili o tako imenovanem eh, političnem vidiku. V mačarskem se politiko sodi negativno. Zato bi želel, eh, eh, da je moja politična dejavnost podkovana tudi strokovnim znanjem. Kar se tiče odtož, pa upam, da bom imel čas povedati, kako absurden je ta primer tukaj je to zapisano, kot da sem bil nekakšen špion ali pa agent. Bil sem sodelavec ministerstva, ki je seveda sodelovalo z notranjim ministerstvom. Ko se je leta 2002 um, pojavilo vprašanje glede premijeja, so pre, pri ministrstvu zahtevali dosjeje in uh, gospod Deutsch, uh, tukaj ne mislim na vas. Uh, poznate tudi dokumente, ki so bili zapisani o vas. To niso bila moja poročila, ampak eh, lahko ste prepričani, da sodelavec ministrstva mora sodelovati z notranjim ministrstvom. Takrat sem tudi zaprosil za to, da bi se te dokumente objavila, zato da bi bilo jasno, da gre za pogajanja, da gre za teme, eh, da pa to ni nič skrivnostnega. Torej, sam, uh, ne morem odločati o tem, ali se te dokumente objavi ali ne. Še vedno čakam na to in potem bo vse postalo jasno. Uh, tisti, tisti, ki so bili nekoč stranki Fidesz, me tu nečesa obtožujejo in uh, tudi ti so mi bili pripravljeni umakniti iz tega seznama. In še drugi, če bil sem zastopnik da, za Daimler Krajser, takrat je mačarsko ministrstvo kupilo mik iz Rusije, uh, iz politične. Uh, Torej, jasno je bilo, da se ta nakup uh, zgodil uh, tako, da ni imelo to nobenega opravka za našo družbo eh, in eh, predsednik odbora se je tudi opravičil ter povedal, da je vesel, da sem se udeležil tega sestanka. Podal sem izjavo, da nisem bil nikoli eh, obtožen ničesar, da nisem bil v nobenem sodnem postopku in še enkrat, kar se tiče mojega, moje dejavnosti na ministerstvu, Eh, moje delo za ministerstvo še vedno velja za zgledno in gospod Kovač se je zauzel za me, povedal je, da je moje delo na ministerstvu nekaj zglednega. Žal mi je, da je bilo pismo poslano tako pozno, zato nisem imel možnosti, da bi prej odgovoril na to, ampak pripravljen sem odgovarjati tudi na to vrstno vprašanje. Hvala lepa. Kolega Dojč. Kedves képviselőtársaim! Spoštovane kolegice in kolegi! Od leta 1988, se pravi še pred koncem komunističnega režima, sem vedno verjel v Evropo, bil sem proevropski politik še vedno sem, verjel sem v evropske institucije, tudi v Evropski parlament. Mislim, da je dobro, da imamo zaslišanja kandidatov za računsko sodišče. Javnost bi morala vedeti, ali je kandidat primeren za predlagano mesto ali ne. Spoštovane kolegice in kolegi, samo preko odprtega, iskrenega dialoga lahko ustrezno opravljamo svoje delo. Mislim, da bi si morali pogledati tri pogoje, ali jih kandidat izpolnjuje ali ne. Gre za neodvisnost, nepristranskost in integriteto. Sam imam kar nekaj težav z integriteto gospoda Fazakaša. Mislim, da gospod Fazakaš ni ima dovolj integritete. Sedaj ne podajamo ocene kandidata. Lahko zastavite vprašanje. Oceno kandidata bomo podali jutri. V tem trenutku gre samo zato, da imate možnost zastaviti vprašanje. Ali je gospod Fazakaš primeren kandidat ali ne, o tem bomo razpravljali kasneje, sedaj lahko samo zastavljate vprašanje. Hvala. Gospod predsednik, tri vprašanja imam za gospoda Fazakaša. Odbor za proračunski nadzor. ki ste mu predsedovali. Ni nikoli bil obveščen o tem, da ste. da ste od leta 76 do 89 delovali kot tajni agent. Pred devetimi leti ste bili na mačarskem vključeni, domnevno vključeni v primer korupcije. Šlo je za prodajo orožja. Bili ste zaslišani tudi v mačarskem parlamentu v zvezi s tem, zakaj tega niste objavili, ko ste bili imenovani za kandidata za računsko sodišče. Ko ste bili državni sekretar ali pa minister v mačarski vladi, Mačarsko računsko sodišče ni imelo nobenih težav z financami na teh ministrstvih. Na spletni strani računskega sodišča pa so objavljeni tudi javni podatki, ki kažejo na to, da je na ministrstvih bilo odkritih kar nekaj nepravilnosti glede ravnanja in upravljanja s finančnimi sredstvi. Zakaj torej niste priznali, da ste bili tajni agent in da niste uspešno upravljali sredstvi? Kolegice in kolegi, prosim, da ste čim krajši. Če boste govorili po štiri minute, drugi ne bodo dobili besede. Še zadnjemu dajem besedo, zato ker je že preteklo 20 minut. Izvolite. Nem mondom, hogy köszönöm a kérdéseket, mert mindegyik. Za vprašanja se vam ne bom zahvalil, zato ker vsa tri vprašanja temeljijo na domnevah, ki jih odločno zavračam. Sam ne vidim nobenih težav z integriteto. Res je škoda, da ste te informacije prejeli pred pol ure. Leta 1996, ko sem bil imenovan za državnega sekretarja, so me tudi varnostno preverili. Gospodu Dojču bom tudi poslal poročilo, takoj ko se vrnem domov. V poročilu piše, da nikoli nisem bil na noben način vključen v delovanje tajne službe. Ministrstvo za notranje zadeve je res imelo tudi spis o meni, vendar je to običajna praksa. Vsi, ki so delali na ministrstvu v času komunizma, so imeli svoj dosje, vendar to ne pomeni, da sem bil tajni agent. Ko sem delal za podjetje Daimler Chrysler, sem res sodeloval pri prodaji orožja in sicer na povabilo nacionalnega varnostnega odbora, zato ker so sumili, da gre za korupcijo. Potem pa so se mi opravičili in tudi opustili vse obtožbe glede korupcije. Tretja zadeva. Nacionalno računsko sodišče je vedno visoko cenilo delo, ki sem ga upravljal kot uslužbenec na ministrstvu. Že leta 2002 so se pojavile te govorice, vendar veste, da sem bil tudi član Evropskega parlamenta in moram reči, da o teh domnevnih primerjih nepravilnega ravnanja sredstv na ministerstvih nisem slišal niti besede že leta 2002. Podeljen mi je bil tudi križec poveljnika z zvezdo reda za zasluge Mačarske, to je najvišji red na Mačarskem. Na podelitvi so mi ploskali tudi člani opozicije, sam res nima nobenih težav z integriteto. Hvala. Hvala lepa. Pol minute imate na voljo. Gospa Gresle. Kom. Hvala lepa uh, in dobrodošli, gospod Fazakaš, dobro se poznava in zato bi bilo dobro, če bi razčistili to, kar vam očitajo. To je tudi pomembno za naše prihodne sodelovanje. Zato moje vprašanje, kaj lahko pričakujemo od vas? Sicer mislim, da lahko dobro sodelujemo, saj ste eni izmed malo številnih, ki pozna eh, to dejavnost tudi z našega vidika, ampak lepo bi bilo, če bi lahko razčistili eh, z vsemi očitki. Nasprotno vprašanje seveda bom podal izjavo na to temo, z vsem veseljem bom to naredil. Torej, odgovoril bom na te očitke, uh, verjetno še danes, tudi, tudi, tudi danes uh, tukaj na zasedanju. Upam, da bo šlo v zapisnik to, kar sem povedal o teh očitkih. In še enkrat, gospa Grasle, dolgo se poznava in uh, nikoli ni bilo govora o tem, da bi bil leta 2002. Eh, prišlo do takšnega primera, kjer bi bile upletene tudi. Uh, so bile pletene tudi druge osebnosti, da bi obstajal kakšen dosje v, v notranjem ministerstvu in uh, bil sem, deja, bil sem dejaven kot veleposlanik v Nemčiji in moje dejavnosti tam so bile popolnoma jasne. Hvala lepa, gospod Pazakaš. Sedaj pa gremo na predstavitev naslednje kandidatke. Gre za kandidatko, ki so imenovali litovski organi, gospa Budbergite. Hvala.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 Ali lahko nekaj poveste o tem? Že prej sem povedal, da bomo o vsem tem govorili jutri, ko bomo podajali tudi oceno. Danes imamo samo zaslišanja, vprašanja in odgovore in predstavitve kandidatov. Allora, benvenuta. Dobrodošli. Na voljo imate pet minut, da podate kratko predstavitev. Per uh, la sua uh, introduzione, poi ci saranno. Tej predstavitvi bodo sledila vprašanja poročevalke in potem še vprašanja ostalih poslancev in poslank. Izvolite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 Gospe in gospodje, v veliko veselje in čast mi je, da sem prisotna tukaj in da lahko povem, kako bi želela prispevati k bolj učinkovitem upravljanju evropskega proračuna, če bom imenovana za, člano, za članico Evropskega računskega sodišča. Leta 2006 sem že imela to priložnost, da sem govorila pred eh, odborom Kokobu, In govorila sem o odnosu pred, med uh, litvanskim parlamentom, predvsem odborom za račun, um, za proračun. In govorila sem o učinkovitem upravljanju javnih financ. Pripričana sem, da je današnje zaslišanje dobra priložnost za to, da postavimo temelje za dobro sodelovanje. Moja poklicna kariera je bila povezana z javnim sektorjem. Bila sem uradnica v številnih ministrstvih eh, in sem se ukvarjala z vprašanji, ki so povezani z upravljanjem javnih financ ter javne revizije. Moja poklicna usposobljenost eh, je primerna in upam, da mi bodo izkušnje uh, dovoljevale, da bom dobro opravljala vse dejavnosti članice računskega sodišča v skladu z pogodbami o Evropske, Evropske unije. Vrednote, ki jih, uh, ki jih uh, podpiram že leta, mi dovoljujejo razumeti pomembnost uh, tega, da izpolnjevanje pričakovanj pomeni bolj učinkovito Evropsko unijo. Um, kot revizorka sem bila neodvisna in uh, nepristranska. Lahko vam zagotovim, da če bom imenovana za članico računskega sodišča, bom uh, moje dejavnosti prilagodila neodvisnosti, upoštevala bom revizijske standarde in bom izpolnjevala vse potrebne zahteve. Moje dejavnosti uh, na, na računskem sodišču vidim v dveh smislih. Torej, upošte upoštevala bom eh, mednarodne standarde eh, revizije, eh, ki jih je vzpostavilo računsko sodišče. In prav tako bom dala samo skupaj osebni, osebno noto. Skušala bom biti proaktivna in pomagala, pri, pomagala bom pri izpolnjevanju strateških ciljev računskega sodišča ter na ta način povečala njegovo učinkovitost. Po mojem mnenju bi računsko sodišče moralo imeti korist od naslednjih eh, izboljšav, da bi, iz, da bi izboljšali uh, uh, nadzor Eh, in da bi optimizirali tako revizijo kot druge vire. Zauzimam se za odprto sodelovanje, menim, da bi morali izboljšati sodelovanje z Evropsko komisijo in pa nacionalnimi inštitucijami držav članic. Moramo se izogibati podvajanju dela in pa različnih tolmačen pravnih aktov odgovorno sodelovanje med sodiščem in pa Evropskim parlamentom je bistvenega pomena. Iz mojih petletnih izkušenj dela z nacionalnimi parlamenti to dobro poznam. Samo dobro delujoč krok eh, javne odgovornosti, kjer eh, vsi udeležene poznajo svoje odgovornosti in upoštevajo eh, postavljena pravila, lahko to pomeni boljše upravljanje javnih financ. Podpiram eh, vaš predlog, da bi organizirali razpravo o nacionalnih izjavah o zanesljivosti, da bi razpravljali o strukturi izjave o zanesljivosti, da bi govorili o tolerančni eh, razliki in o poenostanovitvi pravil. To so teme, ki so že dolgo na agendi delovnih eh, sestankov sodišča parlamenta in komisije, pa tudi vrhovnih revizijskih organov držav članic. Vendar pa na ta vprašanja še nismo našli jasnih odgovorov. Eh, spoštovani poslanci, vesela sem, da vam lahko zagotovim, da želim v sodelovanju z vami od, eh, iskati potencijalne odgovore in pa rešitve. Vi ste predstavniki državljanov Združene Evrope, zato poznate potrebe in prisluhnila bom tudi vašim predlogom glede eh, implementacije ciljev. Na ta način bom prispevala k delu sodišča. Uh, ki je eno izmed najbolj profesionalnih revizorskih institucij. Hvala za vašo pozornost in veselim se vaš, vaših vprašanj. Hvala lepa, gospa Jala. Poročevalka ima besedo. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni, gospa Budbrgite. Vi ste dober eh, zgled tega, kako lahko nekdo deluje kot državna sekretarka eh, notranjega ministrstva, kot eh, uradnica na Ministrstvu za pravosodje, da ste si na ta način dobili dobre revizorske izkušnje, dokazali ste, kako lahko uveljavite svoj vpliv. Prav gotovo ste primerni za to nalogo. Ampak se bom navezala na vaš vprašalnik. 80 odstotkov proračuna Evropske unije uh, upravljajo institucije z različnimi institucijami, to ste zapisali. In tukaj obstaja asimetrija. Računsko sodišče in nacionalne revizijske institucije, te pristojnosti še niso ustrezno, ustrezno porazdelile in tudi ne nadzora nad tem, ali boste kot članica računskega sodišča se ukvarjali s tem vprašanjem. In potem še eno vprašanje. Od leta 2010 obstaja nacionalni, eh, nacionalni urad, eh, ki se ukvarja z vprašanjem eh, poročil. Kako vidite potek tega dela v prihodnosti na evropski ravni? Aš norėčiau pasakyti tikrai, kad nors atsakomybė už biudžeto Europos Sąjungos. Hvala lepa. Odgovornost za izvajanje evropskega proračuna je razdeljeno med komisijo in državami članicami. Odgovornost ni porazdeljena na uravnovešen način. Nekateri pogoji so bili zapisani v pogodbah. Danes ne morem reči, da bi člani računskega sodišča morali prevzeti odgovornost za to, da spreminjajo določbe pogodbe. Ampak menim, da obstajajo možnosti za izboljšavo delovanja sodišča. In uh, obstaja tudi možnost izboljšav v nacionalnih institucijah eh, držav članic. Govorim o izboljšavi revizijskega sistema, o nadzoru nad tem, ali se sredstva Evropske unije pravilno porabljajo. Računsko sodišče bi lahko bolj tesno z, sodelovalo z nacionalnimi revizijskimi institucijami in uh, Na ta način bi lahko se oprli tudi na rezultate tega sodelovanja. Vem, da je težko uh, govoriti o tem, da bi računsko sodišče bilo glavni revizor. Vedno ne moremo zaupati nacionalnim revizijam, ampak tukaj moramo razmisliti o, določ, o določbah pogodb in o možnih spremembah. Uh, Eh, želijo pa bi prispevati tudi k učinkoviti izrabi sredstev. Hvala. Um, to je lahko vaš namen, ampak v praksi je to težko izvajati. V vaših odgovorih ste govorili o tem, da bi morali preseči to, kar smo imeli do sedaj. Torej, uh, ta skoraj popolnoma tehnokratski pristop. Kako lahko to razumemo? Ali se zauzemate za to, da bi se vsi akteri enakovredno udeleževali glede na dožnost in naloge v okviru tega procesa, tako da bi izboljšali kulturo upravljanja, kulturo upravljanja financ, da bi to vse skupaj posodobili? Ali je to samo dober namen oziroma imate jasne predstave o tem, kako bi prišli iz tehnokratskega pristopa na nov pristop, kako bi lahko zagotovili uh, angažirano sodelovanje vseh udeleženih strani. Želimo si, da bi celoten sistem bil učinkovit. Eh, Še enkrat bom povedala. Lizbonska pogodba spodbuja sodelovanje med računskim sodiščem in pa nacionalnimi revizijskimi organi. Odgovornost za izvajanje revizij pa je v rokah računskega sodišča. Prepričana sem, vse na podlagi mojih izkušenj, da tako na, eh, nacionalna kot mednarodna telesa ne razumejo vedno pomembnosti učinkovite izrabe virov. Govorim o računskem sodišču in pa o nacionalnih revizijskih organih. Naš cilj je da bi postali vodilni revizor na osnovi izrabe virov menim, da bi računsko sodišče lahko imelo korist od eh, dela nacionalnih revizijskih organov, vendar pa mora revizija temeljiti na veljavnih podatkih in virih. Obstaja delovna skupina v okviru računskega sodišča, ki si prizadeva za to. Cilj je, da bi uvedli nekaj sprememb ko gre za strukturo samih izjav o zanesljivosti in da bi se vprašali, kako lahko bolje izrabimo rezultate, ki prihajajo z držav članic. Če si ogledate kršitve, ki so bile ugotovljene v sistemih nadzora, lahko vidite, da večina teh kršitev prihaja iz držav članic. Tako je vsaj ugotovilo računsko sodišče danes ne morem bolj specifično povedati, kaj bi naredila, če bi bila članica računskega sodišča. Vendar pa menim, da bi morali skupaj iskati odgovore. To bi lahko doseglo več zakonitosti, pa tudi več učinkovitosti pri izrabi sredstev Evropske unije. Pero, uh, eh, Prosil bi vas, da ste pri svojih odgovorih nekoliko bolj sintetični, ker je vprašanj veliko. Hvala lepa. Govorili ste o sodelovanju, o izmenjavi podatkov med nacionalnimi organi in pa računskim sodiščem. Zanima me, kako je pa potem z neodvisnostjo nacionalnih organov in pa računskega sodišča pogodba zahteva sodelovanje med računskim sodiščem in pa nacionalnimi revizijskimi organi. Hkrati pa je potrebno ohraniti neodvisnost. Lahko vam zagotovim, da kot glavna revizorka vem, kaj pomeni beseda neodvisnost. Sodelovanje danes morda ni učinkovito zato, ker vsaka posamezna institucija sledi načelom iz deklaracije iz Lime. Ta govori o neodvisnosti revizijskih organov. Danes moramo razmisliti o tem, kako lahko izboljšamo uh, sodelovanje med nacionalnimi revizijskimi sodišči in pa, revizijskim, eh, in pa računskim sodiščem. Neodvisnost je najpomembnejši element, ki ga mora obdržati vsako vrhovno revizijsko telo. Vendar pa neodvisnost ni nekaj absolutnega. Vsaka institucija mora tudi odgovarjati nekomu in hkrati tudi obdržati svojo neodvisnost. Gre tudi za odgovornost napram našim državljanom ali pa izvoljenim predstavnikom ljudstva, kakor je to naprimer Evropski parlament. Ohraniti moramo neodvisnost Istočasno pa morajo nacionalni revizijski organi in paračunsko sodišče prisluhniti zahtevam ljudem. Hvala lepa. Strinjam se, ne smemo prehitro sklepati. Vseeno bi rad izrazil moje mnenje. Uh, sem zelo naklonjen kandidat Kirasa Budbergite, ima zelo veliko izkušenj, pet let jo že poznam in v teh petih letih je uspela vzpostaviti popolnoma drugačen revizorski sistem v Litvi. Ta sistem je sedaj zelo kakovosten, dobro podkrpljen za človeškimi viri, ta institucija je tudi popolnoma apolitična in to je zelo pomembno. In še nekaj. Gospa Budrekite je edina ženska med devetimi kandidati za člane računskega sodišča. No, sedaj pa k vprašanju. Vsi si želimo, da bi bil davkoplačevalski denar dobro uh, izkoriščen. Kako vi to vidite? Ker nimam veliko časa, ne bi želela razpravljati o političnih vidikih, kako naprimer proračunsko reformo ali pa reformo skupne kmetijske politike. Tudi ne bom govorila o izvajanju finančne uredbe. Rada bi citirala mnenje računskega sodišča iz leta 2009 o izvajanju proračunskega sodišča kljub pozitivnemu razvoju in eh, kljub eh, pozitivnim tendencam, ki, o katerih govori računsko sodišče v zvezi z izvajanjem evropskega proračuna, moramo priznati, da številni vidiki še niso tako pozitivni, kot bi si jih želeli. nekatere dejavnosti niso popolnoma skladu z zakonom in niso redne. To tudi vi veste. Najprej moramo govoriti o kohezijskem skladu. Govorimo o eni tretjini evropskega proračuna in to je tisto področje, kjer je odkritih največ napak. Govorim o enajstih odstotkih. kot revizorka sem mnenja, da je 11 odstotkov nespremljiva številka. Računsko sodišče podaja vsako leto priporočila o možnostih za izboljšavo nadzora. In uh, ta priporočila so zelo pomembna. Prav tako bi rada izrazila vise, veselje spričo tega, da se države članice skušajo izboljšati sistem nadzora. Prav tako tudi Evropska komisija. Evropska komisija pripravlja, uh, akcis, uh, pripravlja um, akcijski načrt. Potrebno je povedati tudi to, da so pravila izredno zapletena in da je zato potrebno poenostaviti postopke, zlasti, ko gre za. Dėl kurių mes turim visi galvoti, kaip, kaip iš tiesų padaryti, supaprastinti tas taisyklės, kaip kad tap. Za, zlasti, ko gre za spremljivost eh, kandidatov, ko se prijavljajo na razpise. Pravila morajo biti jasna za vse na ta način bomo lahko legitimno koristili sredstva. Gospa Andresen. Mrs. Hvala lepa. Gospa Budbergite. Pozdravljam vaše ozadje, saj ste bili glavna revizorka v Litvi in mislim, da boste kot takšna dobro pripravljeni za delo v računskem sodišču. Veselim se razprav z vami. Uh, Torej, govorili ste o neodvisnosti. Zanima me, kaj menite o tem, da je računsko sodišče še ena evropska institucija, ki je financirana iz istih virov kot preostale evropske institucije. Ali lahko zagotovite, da je v luči tega dejstva računsko sodišče neodvisno? In potem še nekaj o vašem odgovoru na sedmo vprašanje. Rekli ste, da ne boste sprejeli nobenih ehm, primerov goljufi ali korupcije oziroma ne boste kompromitirali eh, legitimnosti. Kar se tiče pravilnosti in legitimnosti proračuna, ali je to spremljivo, da velik delež proračuna Eh, dobi negativno mnenje. In kot revizorka veste, kaj to mnenje pomeni. In naslednje vprašanje, ali boste zagotovili oziroma ali se boste prizadevali za to, da bi uh, finančne izjave držav članic bile javne, tako kot to velja za komisijo. Iš tiesų klausimas dėl bet kokios aukščiausios audito institucijos. Hvala lepa. Kar se tiče neodvisnosti vrhovnega revizijskega organa, če je ne, njihov proračun odvisen od izvršne veje oblasti. Enak primer imamo v Litvi. Nacionalni revizor dobi denar iz vlade. Zato smo seveda nekoliko odvisni od Ministrstva za finance, ampak na osnovi mojih izkušen, izkušen vam lahko zagotovim, da čeprav je računsko sodišče financirano na enak način, ne sme biti pod vplivom teh institucij, ki prispevajo k oblikovanju proračuna. Globoko spoštujem tiste stare države članice, kjer so računska, kjer so revizijski organi financirani neposredno zaradi eh, prejšnjega sistema in na ta način lahko te institucije bolj neodvisno, neodvisno delujejo. Uh, pozdravljam poročila računskega sodišča, DAS in pa um, posebnih, uh, posebnih poročil. Pripričana sem, da je Evropsko računsko sodišče popolnoma neodvisno in da ne zavisi od od proračunskega sistema. Lahko vam zagotovim tudi to, da bom. Torej, sem mnenja, da, je, da so goljofije in pa korupcija največja grožnja za demokracijo in pa neodvisnost katerokoli enot, eh, entitete. Eh, dolgo sem se bojevala proti kakršnikoli kar kakšne koli pojavu goljufi ali korupcije, kot, uh, ko sem bila dejavna na ministrstvu za pravosodje. Lahko vam zagotovim, da če bo prišlo do goljufije ali korupcije na nacionalni ali pa evropski ravni, um, postajajo ti primeri vedno bolj redki. Seveda se dogajajo. Čeprav revizorji opravljajo svoje naloge, čeprav upoštevamo mednarodne računske standarde in, če, in uh, vse institucije, vse to vrstne institucije se borijo proti goljofijam ali pa korupcije v svojih državah. Vsak revizor to počne, kaj ti goljofija in korupcija ogroža ta demokracijo in krši ta pravice naših državljanov. Kar se tiče vašega tretjega vprašanja, naj povem, da sem, podana, da sem pripravljena podati kakršnokoli finančno oziroma izjavo o financah, tako mojo kot uh, izjave, ki imajo praviti za, moje, za mojo družino. Trenutno še upravljam delo revizorske v, eh, Litvansk, v Litvi. In v skladu z našim zakonom morajo biti vse finančne izjave razkrite, torej javne. Hvala. Moje prvo vprašanje se nanaša na poznavanje jezikov, vi ste podali svojo vodno izjavo v angliščini. Um, ehm, to je vse lepo in prav, ampak zanima me, ali lahko tudi odgovarjate v angliščini ali v nemščini. In drugo vprašanje ima opraviti z. Stützen Sie dieses Instrument und würden Sie auch als Hof mit dem europäischen. Z, torej, uh, Eh, predvideva, Lizbonska pogodba predvideva Evropskega sodišča. Kako uh, gledate na to možnost? Da, ta možnost uh, obstaja, torej da bi imeli Evropskega uh, tožilca. In podpiram kakršnokoli idejo, ki bi prispevala k večji stopni odgovornosti, ki bi se lahko borila proti kakršnokoli nepravilnosti, ki bi se pojavile pri računih ali transakcijah. vendar pa se bojim, da bi bilo težko najti skupno rešitev za 27 držav članic. Gre samo za možnost in, za, in ne za obveznost. Morda bi lahko izboljšali tesno sodelovanje med OLAF-om, med eh, Eurojust in pa nacionalnimi organi kazenskega pregona. Gospod Dojč. Kedves tagjelölt asszony, itt a vidám lóversenyben, amit az idővel... Hvala. Mislim, da zapravljamo čas, čeprav govorimo o pomembnih evropskih vprašanjih kako lahko postaviš vprašanje v sedmi sekundah in odgovoriš na to v štiri sekundi. No, skuša se bom držati časa za govor. Imam dve vprašanje. Prvič. Katere so po vašem mnenju tista področja ruskega proračuna, ki bi potrebovala strožji nadzor in več pozornosti? In drugo vprašanje, omenili ste to, da je nova proračunska politika nekaj, kar eh, presega to današnje zaslišanje. Ampak vse eno. Mislite, da bi to lahko upeli v javne razprave o reformi proračunske politike? ki jo pripravljajo parlament, svet in komisija. Prav, to, prav gotovo bi tudi računsko sodišče želelo imeti besedo o tem. In naj povem, da pozdravljam tudi kandidaturo žensk zlasti en teden po Mednarodnem dnevu žensk. Hvala lepa. Kar se tiče prvega vprašanja, se bom odprla na zadnjo posebno poročilo računskega sodišča, kjer so, bile identifici kjer so bila identificirana področja največjega tveganja. Strinjam se tudi z mnenjem komisije. Okrepiti je treba sisteme nadzora. Kar se tiče dovoljenih odstopanj, se moramo vprašati, koliko stane nadzor. Kajti, če govorimo o, kmet, o e, kohezijskih skladih ali kmetijskih skladi, skladih, e, tukaj številke niso enoznačne. Mislim, da bi komisija morala slediti priporočilom. In še nekaj bi rada ponovila. dobro bi bilo, če bi poenostavili pravila. Zlasti, kar se tiče primernosti za razpise. In morali bi okrepiti tudi nadzor v državah članicah. Največje nepravilnosti se pojavljajo tam in ne pri komisiji. To so te glavne. pomankljivosti, mislim, da bi se prizadevanja morala osredotočiti na odpravo le teh. Potem, kako lahko zagotovimo, da se bo denar bolj učinkovito porabljal in kako lahko sodelujemo na ta način, da bomo zagotovili, da se evropski denar porablja zakon, zakonito in učinkovito. Najprej je za to potreben dialog. Potem se moramo dobro pripraviti na vsako finančno obdobje in kakor je računsko sodišče izjavilo v zadnjem posebnem poročilu. Sedaj smo v letu 2010 in moramo že začeti razmišljati o naslednjem finančnem obdobju, to je leto 2014. Tukaj se bom oprla na nacionalne izkušnje obdobje od 2007 do 2013 ni bilo dobro pripravljeno. Ko se je to obdobje začelo, države članice niso bile dobro pripravljene. Vse je potrebno pravočasno pripraviti. Um, gospa Gresle, Eh, po eh, gospe Grebeskite eh, ste druga ženska iz Litve, ki sem jo spoznala. Veselim se sodelovanja z vami. In vas sprašujem naslednje. Litva je problematična država, kar se tiče korupcije. Če si ogledamo eurobarometer o korupciji v nacionalnih državah, je tukaj Litva na vrhu lestvice. Kaj ste podozeli v svoji karieri za to, da bi se borili proti tem? Kaj so vaše izkušnje na tem področju? Lietuvos audito institucija nėra tiesiogiai atsakinga institucija kovoje su. Litvanski revizijski organ ni organ, ki bi bil odgovoren za boj proti korupciji. Zato sta primerna dva organa, posebna preiskovalna služba se ukvarja s tem in pa um, kriminalna pre, eh, um, preiskovalna institucija, ki se ukvarja z goljofijami. Uh, Vsa telesa eh, med seboj sodelujejo in največji uspeh, ki ga lahko omenim, je naslednji. Ves eh, material, ki ga dobimo iz eh, preiskovalne službe, natančno preučimo. in pogosto te primere obravnava tudi OLAF. Zato smo na podlagi teh raziskav ugotovili že veliko primerov uh, goljufi. V veliko primerih smo ugotovili nepravilno izrabo sredstev SAPARD. Ugotovili smo tudi goljufije, eh, ko gre za sklado, to smo predali tudi uh, preiskovalni službi in Olaf je vse skupaj preučil. Šlo je za družbo, ki je ponarejala dokumente, na to pa je ta družba morala kompenzirati za izgube. Uh, ali je bila tudi sodba sodišča v tem primeru? lietuvos respublikoje veikia tokia pati teismų sistema, teis, teis, teis, teismų sistema kaip ir. Kaip ir... V Litvi imamo podoben pravosodni sistem kot eh, katera koli druga demokratič, demokratična država. Eh, imamo administrativna sodišča in pa splošna sodišča. Primeri korupcije in goljufij so obravnavani strani splošnih sodišč. Menim, da so naša sodišča neodvisna in dovolj demokratična. Če obstaja dovolj dokazov, potem so sodni postopki pravični. Sedaj pa pozivam naslednjega kandidata, ki so ga predlagali predstavniki Malte, gospod Galea. Buonasera al signor Galea. Lepo zdrav, gospod Galea. Pet minut imate na voljo za svojo predstavitev. Izvolite. Thank you, Mr. President. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bom predstavil zelo kratek uvod v materinem jeziku. Bišti si mal ni Hvala lepa najprej, da ste me povabili. Rad bi predstavil svojo kandidaturo, ki so jo predlagali malteške oblasti za to mesto. Kot ste videli, sem sicer po izobrazbi pravnik, vendar pa sem bil politik in sem se s tem ukvarjal že od zelo mladih let. Rojen sem bil le nekaj let po vojni. Prihajam iz družine, v kateri je bilo devet otrok. Študiral sem glasbo. Zelo blizu sta mi kultura in umetnost. V preteklih 13 letih pa sem poučeval na univerzi in sicer na področju socialno-delovnega prava poučeval pa sem tudi o računovodstvu in menedžmentu na fakulteti za pravo. Prav tako sem imel neposredno vlogo na področju politike in tudi pri odločanju na nacionalni ravni. Prav tako sem bil predsednik skupnega odbora Evropske unije in Malte in sicer gre za skupni parlamentarni odbor. V politiki sem že 40 let, 32 let sem bil v parlamentu, bil sem tudi minister zadnji dve leti, pa sem bil predsednik Malteškega parlamenta. Sicer sem opravljal mnoge funkcije, ukvarjal sem se za socialno politiko, bil sem na ministrstvu za notranje zadeve, bil sem minister za izobraževanje, bil sem minister za zdravstvo in na ta način sem pridobil veliko izkušenj. Bil sem tudi odgovoren za zelo pomemben del proračuna Malte, obenem pa Lahko rečem, da smo skupaj z visokimi predstavniki delali skupaj pri načrtovanju proračuna. Pripravljali smo tako imenovani poslovni načrt in ugotavljali, kako najbolje izvajati projekte in zagotoviti, da se bodo ti projekti izvajali čim bolj zadovoljivo in tudi v skladu z najboljšimi administrativnimi načeli. Imel sem tudi zelo pomembno ulogo pri reformi javnih storitev na Malti, pa tudi pri pokojninski reformi Malte. Bil sem tudi član kabineta, ki se je ukvarjal s približevanjem Malte k Evropski uniji in tudi član ekipe za proračunski nadzor in postavljanje proračunskih prioritet. Za predsednika parlamenta sem bil izvoljen soglasno in v parlamentu si prizadevam za natančno spremljanje dela vlade ter tudi za natančno pregledovanje zakonov, ki naj bi bili sprejeti. Sam sem tudi neposredno pristojen za sodelovanje z ombudsmanom ter tudi s predstavniki računskega sodišča. Ko so me predstavniki Malte nominirali za ta položaj, se mi je zdelo zelo pomembno, da uporabim svoje izkušnje, ki jih imam na tem področju. V današnjem hitro spreminjajočem se svetu se mi zdi zelo pomembno sodelovanje vseh ustanov. Močno sem prepričan, da je odgovornost zelo pomemben element, da zagotovimo, da bodo državljani v najširšem smislu besede zaupali v strukture politike. Izkušnje vse posod so pokazale, da kjer ni odgovornosti, oziroma da kjer ni presoj in revizij, ni odgovornosti in kjer ni odgovornosti, ni nadzora. Če pa ni nadzora, se moramo vprašati, kje je demokratični sedež oblasti. Zato si bom prizadeval za to, da bi okrepili temelje legitimnosti in zagotovili, da bodo politiki, vlade in politične institucije nosili odgovornost. Hvala, gospa Ajala. Hvala lepa in lepo pozdravljeni v našem odboru. Želim postaviti eno od vprašanj, ki se ga niste dotaknili, verjetno zato, ker ni časa dovolj. Rekli ste, da ste strokovnjak za delovno pravo. Povedali ste tudi, da ste bili poslanec v parlamentu, da ste sodelovali v mnogih odborih, vključno z odborom za nadzor proračuna. Zato vas sprašujem, katere ukrepe podpirate v zvezi z vprašanjem nadzora proračuna. In še eno morebitno nasprotje, ki nam ga morda lahko razjasnite. Moram reči, da me je v vaših odgovorih nekaj šokiralo, namreč to, da ste zelo dolgo bili minister. Pravite, da razrešnice nikoli ni bilo. Potem pa ste nam poslali še dopis, v katerem ste razložili to, da so članki v tisku v zvezi z vašim delom bili povsem neutemeljeni. To ste sicer razložili. Povedali pa ste tudi, da je prišlo do revizije nekaterih instrumentov, za katere ste bili pristojni, ko ste bili minister za izobraževanje. Ali nam lahko sedaj razložije, razložite, ali je bilo vaše področje dela predmet revizije, da ali ne. Kar pa zadeva članke v tisku, naj to razjasnimo. V člankih je govora o 4 milijardni pogodbi za poklicno usposabljanje. Zanima me, kolikšen odstotek pogodbe se je porabil v vašem volivnem okrožju. To so moje vprašanja. Hvala lepa za vaše vprašanja. Naj grem po vrsti. Na področju nadzora proračuna imamo različne faze. Kot minister skupaj z visokimi uradniki na ministerstvu moram zagotavljati in tudi sem zagotavljal, da je proces načrtovanja dovolj trden. Zagotoviti moramo, da so ocene realistične ocene, da so te ocene podvržene zelo rigoroznim kontrolam glede ciljev, ki naj bi jih na ta način dosegli. In na koncu morda lahko uporabim še tehnični jezik, uporabi se namreč tako imenovani kontradiktorni postopek med nami in Ministrstvom za finance. In to je ta prva faza postopka, kjer se proračun temeljito prouči. In v tej fazi se pogovorimo, kateri so cilji, ali so zneski realistični, ali smo morda previsoko predvideli stroške za posamezni program in tako dalje. Proračun na to postane del vladnega predloga, o njem se potem temeljito pogovorimo v parlamentu. V parlamentu moram potem razložiti posamezne postavke in tudi upravičiti predloge, ki jih sam in ministri damo. Ko dobimo soglasje parlamenta za proračun, zagotovimo njegovo ustrezno izvrševanje. Pri izvrševanju imamo različne ravni nadzora. Prvič, notranji nadzor znotraj ministrstva potem pa imamo tudi sistem internega nadzora na ravni vlade. To teče že kar nekaj časa, včasih se osredotočijo na posamezna področja, ampak imamo, kot rečeno, vzpostavljen ta stalen postopek in notranji nadzor zelo pogosto opozori na nepravilnosti visoke uradnike ali pa samega ministra. Po zaključku finančnega leta imamo splošnega revizorja vlade, potem pa še nacionalni revizorski organ, ki preveri račune, ki preveri skladnost in tudi različne vidike revizije leto in pol zatem se v parlamentu predstavi poročilo in odbor za javne izdatke odprto razpravlja o tem. Takšne so torej moje izkušnje z področja nadzora proračuna. Ko govorimo o razrešnici, morda sem jaz narobe razumel vprašanje v tem vprašalniku. Namreč, formalno naš sistem ne predvideva nekega akta ali dejanja, kjer bi minister ali predsednik parlamenta prejel neko pismo z razrešnico. Jaz namreč ne vodim neke gospodarske družbe in se ne morem obrniti na državne organe, ki mi potrdijo, da so bile spoštovane vse formalnosti in da je vse bilo narejeno tako, kot mora biti. Čez razrešnico razumete to, ali so v 20 letih moje karijere računi oziroma moja uspešnost bili predmet presoje, potem je odgovor da. In iskreno povedano, sem prepričan, da je potrditev, ki jo je ministrstvo prejelo v vseh teh letih, bilo pozitivno. To je bilo tudi mnenje brez pridržka. Naj povem, da sem tudi vodil ministrstvo, ki je zelo obsežno, ki upravlja z velikim delom proračuna, kar seveda pomeni tudi, da je bilo kar nekaj pripomb glede pomankljivosti, včasih morda tudi napak. Ampak, kot rečeno, razrešnica je bila podeljena. Sedaj pa vaše vprašanje v zvezi z dopisom, ki se nanaša na članke, ki so bili objavljeni. V mislih imam predvsem članek, ki je poročal o obtožbah, ki so se izkazale za neutemeljene. predsedniku tega odbora lahko tudi predstavim povzetek tega članka, če vas zanimajo podrobnosti. Bi pa rad razložil. Ta članek govori o dveh primerih. Eden od primerov sega 23 let nazaj. Gre za primer, ki je bil temeljito proučen in pregledan in sicer strani našega nacionalnega revizorja. In ta naš nacionalni revizor v svojem objavljenem poročilu niti enkrat samkrat ne omenja mene osebno. Revizorsko poročilo go sicer res govori o določenih slabostih, ker je šlo za nov program, novo schemo, Potrebovali smo kvalificirane ljudi, da bi upravljali s tem programom, vendar pa revizori niso našli niti enega samega dokaza oziroma niso podali niti ene same pripombe, ki bi bila negativna v zvezi z menoj. Ta primer je temeljito proučila še ena neodvisna komisija in sicer stalna komisija za boj proti korupciji. Zaključki te komisije so bili izjemno kategorični. V svojem poročilu je komisija zaključila, da ni bilo niti sledi dokazov, da bi sam bil upleten v kakršnokoli nezakonito dejanje, še manj korupcijo, ravno nasprotno. Dokazi, ki so se pojavili pri tej preiskavi, so pokazali, da sem kot minister Nikoli nisem posegal v vsakodnevno upravljanje teh programov, tudi ne, da bi kakorkoli skušal vplivati na diskrecijsko pravico tistih, ki so upravljali s temi programi. Iz teh poročil je razvidno, da sem ravnal tako kot minister mora, da sem dajal splošne usmeritve, gre za splošne strateške usmeritve, Poleg tega sem izvajal nadzorno vlogo in ko je nacionalno revizijsko telo ugotovile nekatere pomankljivosti, sem sam poskrbel za to, da je pristojni, vodja pristojnega oddelka uvedel vse potrebne kontrole. Šlo je za drugo inštanco in o tem je bilo govora v tem časopisu nacionalno revizijsko telo je ponovno preverilo situacijo in tudi v tem primeru, če si preberete poročilo, boste videli, da niti enkrat samkrat mene osebno ne omenja. Pred desetimi leti je bila ustanovljena fundacija za jutrišnje šole, to je bilo nekaj novega. In V tem primeru so preiskovali prvo leto delovanja te fundacije. Moje mnenje je, da če preiskujete neko organizacijo na začetku njenega delovanja, lahko pride do določenih pomankljivosti, administrativnih pomankljivosti in to se je zgodilo. Moram pa kategorično izjaviti, da sam nisem nikoli sodeloval pri kakršnem koli dodeljevanju pogodb vse pogodbe so bile oddane v skladu s predpisi o javnem naročanju, ki veljajo v naši državi. Kot sem povedal, potekali so mnogi postopki. V tem konkretnem primeru je bilo recimo ugotovljeno, da da je prišlo do napak in odgovorni izvršilni uradnik je bil zamenjan. Če zaključim še v zvezi z vašim zadnjim vprašanjem. 98 odstotkov so bile fiksne plače. To je podatek, ki se je širil na okrog, kajti ne morete narediti nepravilnosti, če pač plačujete plače sredstvi. Kar pa zadeva odstotke. Na Malti, no, ne vem, če lahko operiramo z odstotki, ampak eh, številka bi gotovo bila 0,5 pod dvema odstotkoma in kategorično zavračam vse očitke. No Krajši morate biti, kajti sicer ne bomo prišli nikamor. Gospod Čaci Markakis. Najprej čestitke za 100-odstotno podporo v parlamentu, ki ste je bili deležni. Moram reči, da je to nekaj lepega. Moram reči, da je bil vaš predhodnik, gospod Buniči, zato imate zahtevno nalogo naslednika. Zanima me, ali in kako sodelujete z gospodom Buničjem. In želimo si, da bi morda njegove izkušnje se nekako prelile še v vaš mandat. Zanima me tudi, kakšen pomen pripisujete po oceni vašega političnega delovanja. Vi ste namreč politik. In moram reči, da se pravzaprav veselim tega, da vas lahko tudi politično ocenimo. Sprašujem pa vas o nedavnem primeru. Gre za primer Grčije, kjer je pravzaprav državni revizorski organ privedel do tega, da je prišlo do krize. Zanima me, ali je po vašem mnenju takem primeru treba vstopiti, poseči dalje. Ne vem, da je to zelo politično vprašanje, ampak kakšno je vaše mnenje? Najprej, kar zadeva moje sodelovanje s profesorjem Boničjem. Ko sem bil obveščen, da me Malta namerava predlagati za ta položaj, je bila prva stvar, ki sem jo naredil ta, da sem se pogovoril z njim. In bil je tako prijazen, da mi je dal informacije, me uvedel v delovanje mehanizmov računskega sodišča. Profesor Boniči, kolikor vem, je opravil zelo dobro delo in sam lahko samo upam, da se bom lahko učil iz njegovih izkušenj in jih še nadgrajeval. Kar pa zadeva moje politične izkušnje. Kot sem dejal, glede na svoje izkušnje lahko rečem, da sem se ukvarjal z vprašanji gospodarnosti, učinkovitosti, uspešnosti in sicer z vidika nekoga, ki želi narediti kar najbolje za svojo domovino. Kot sem povedal, ukvarjal sem se z vprašanji skladnosti, zakonitosti in pravilnosti. Če me boste potrdili in če bom prejel pozitivno mnenje ter prišel na računsko sodišče, potem bom na ta isto vprašanje lahko gledal z drugega vidika. Mislim, da je zelo pomembno, da nekdo s političnimi izkušnjami, z pravniškim načinom razmišljanja in nekdo, ki se je pogosto znašel v situaciji, ko se je moral ukvarjati z vprašanji pravilnosti, skladnosti finančnega upravljanja, zdi se mi, da je prav, ker tak človek lahko razume, kaj pomenijo kompleksni predpisi. Kaj ti v končni fazi, kaj presojamo, kaj revidiramo? Revidiramo mnoga vprašanja, ki se tičejo administracije. In nekdo z mojimi kvalifikacijami, z mojim znanjem, z mojimi izkušnjami bi, po mojem mnenju, lahko dal svoj prispevek na kolegijo revizorjev, tako da bi vsi skupaj lahko bolje razumeli, kako izpolniti vizijo in poslanstvo računskega sodišča, ter konec koncev, kako lahko bolje služiti parlamentu in svetu. Thank you. Um... Thank you, Mr. Gale. Gospa Makove. Uh, in the following the first questions, this issue which circulated, uh, and I'm satisfied with your clarification. Hvala lepa. Sedaj pa zelo na kratko moje vprašanje. Katera področja porabe po vašem mnenju zaslužijo posebno pozornost in na kaj mora biti sodišče še zlasti pozorno? Drugo vprašanje. Javno naročanje predstavlja najbolj rizično področje za korupcijo v zvezi s sredstvi Evropske unije. Kaj boste naredili za to, da da bi preprečili oziroma ustavili mehanizme korupcije na področju javnega naročanja, seveda v skladu s svojimi pooblastili na računskem sodišču. In še izjava, ne toliko vprašanja. Govorili ste o uspešnosti in učinkovitosti in rekli ste, da če boste prišli na računsko sodišče, boste to zelo pozorno proučili. Rada bi vas podbudila, da to tudi res naredite. Kajti dejstvo je, da moramo učinkovitost in gospodarnost projektov, ki se financirajo z evropskimi sredstvi, temeljito preveriti. Hvala lepa. Evropski proračun. Tukaj se mi zdi, da obstajajo nekatera visokorizična področja, ki vplivajo tudi na splošno na izjavo o zanesljivosti. Namreč iz poročil sodišča izhaja, da je prišlo do določenih izboljšav na določenih področjih. Prav tako imamo tudi pozitivno mnenje o nekaterih področjih, čež da so bili računi in rezultati ustrezno predstavljeni. Prišlo je tudi do izboljšanja, kar zadeva zakonitost in pravilnost in to na vrsti področji. Če pa si pogledamo vsebinska področja, kot je recimo kohezija, potem vidimo, da obstaja določen obseg problemov. Nisem še član računskega sodišča in tudi nisem še nikoli bil član računskega sodišča, tako da se bom pustil podučiti strani starejših kolegov. Vendar pa vem, da računsko sodišče že opredeljuje visoko rizična področja in si prizadeva uporabljati boljše mehanizme za ta visoko rizična področja. Ni dvoma torej, da je to področje, kjer skuša računsko sodišče uporabiti svoje vire in sredstva za to, da bi namenili več pozornosti temu, da bi za Evropski parlament, za Evropski svet ugotovili, kaj se dogaja na teh rizičnih področjih, kakšna je podlaga, zakaj prihaja do teh nepravilnosti, kaj se da priporočiti. Strinjam se z vami, da da so vprašanja v zvezi z javnim naročanjem zelo občutljiva. Tudi v naših eh, domovinah se dosti krat pogovarjamo o področju javnega naročanja. Tu je zelo nujno zagotoviti zakonitost in pravilnost. Ko pa gre za goljofije, je to zelo občutljivo področje. Prvič, če si preberemo pogodbo, potem lahko ugotovimo, da odgovornost za preganjanje goljufije in korupcije nosi komisija in da danes tudi posamezne države članice. Po mojem mnenju je tudi uloga računskega sodišča ta, da zagotovi, da je pri izvajanju revizij zelo pozorno in poklicno skeptično, da sodišče skratka ugotavlja, ali je pri napakah šlo za namirne napake ali za pristne napake. Če so napake namirne, je treba preiskave razširiti in skušati v čim večji meri opredeliti, katera so tista področja, kjer bi lahko prišlo do nadaljnih težav. Tisto, kar sodišče lahko naredi, je to, da posreduje primer Olafu in da sodeluje v skladu z določbami pogodbe. Hvala, gospa Gresle. Hvala lepa. Malo me skrbi, ker s računskim sodiščem vedno govorimo o nepravilnostih, pa nikoli nikamor ne pridemo. Tudi kolega Čacimarkaskis je omenil, da bi morali enkrat zadeve temeljito spremeniti. Mislim, da bi se morali ukvarjati tudi z vprašanjem, kako so organizirana nacionalna računska sodišča. Za Grčijo smo vedeli, da računsko sodišče le delno deluje. Namreč dejstvo je, da smo vedno znova videli, da se je proračun vsega, kar osušil in izpraznil. In morda bi morali biti tudi mi pozorni in tudi odobritev sredstev vezati na uspešnost računskih sodišč. To je recimo en tak predlog. Bi bili pripravljeni vi na kaj takega? Mislim, da je to zelo pomembna stvar, namreč to, kar ste omenili. Računsko sodišče tako v luči določb nove pogodbe, ko sedaj komisija ostaja izključno odgovorna za proračun, danes pa je to sodelovanje razširjeno še na države članice. Torej, to pomeni tudi, da morajo države članice začeti nositi večjo odgovornost. To pomeni tudi večjo odgovornost pri odgovornosti, zanesljivosti. In to pomeni tudi, da morajo države članice usklajevati svoje interne sisteme. Z drugimi besedami, pogodba pravi sleherni državi članici prosimo pometite pred lastnim pragom in vsi morajo ravnati tako. Računsko sodišče samo že proučuje možnosti in načine, kako bi lahko bolje sodelovali z računskimi sodišči posameznih držav članic. Polno se zavedam zapletenosti tega postopka. Imamo 27 držav članic, verjetno 27 različnih načinov dela in če kaj vem, obstaja tudi nek skupni revizorski program nekaterih držav in morda nam bo ta program pokazal pot naprej ampak sodelovanje se mi zdi zelo pomembno. Osebno menim, da bi glede na splošno situacijo bilo neprimirno, če bi računsko sodišče ostalo brez zadostnih sredstev. V malteškem sistemu ima računsko sodišče zelo močno zakonsko podlago, tudi zelo močan proračun, odloča o svojih sredstvih, seveda obstaja določena razprava, ampak kadar računsko sodišče meni, da potrebuje sredstva za izvajanje svojih ustavnih nalog, potem računsko sodišče to lahko dobi ex lege, se pravi na podlagi zakonodaje, s katero je računsko sodišče bilo ustanovljeno. In tukaj moramo poiskati nek skupen tehnični jezik, skupne standarde, tako da bodo različne računska sodišča lahko sodelovala. Seveda Evropsko računsko sodišče priznava neodvisnost nacionalnih računskih sodišč. In to neodvisnost moramo spoštovati. Status um, avtonomne oziroma neodvisne narave nacionalnih računskih sodišč je treba spoštovati. Ampak o tem medsebojnem spoštovanju sem prepričan, da mora računsko sodišče razvijati ta dialog na podlagi kontaktnih odborov z nacionalnimi računskimi sodišči. Vem, da se stanki potekajo in vem tudi, da na podlagi teh kontaktnih odborov ter uradnikov za zvezo, že imamo kar nekaj rezultatov in po tej poti moramo naprej, zato da bodo namere izražene v pogodbi začele postajati realnost. Kajti, če bodo države članice lahko prevzele polno odgovornost in zagotovile namensko uporabo evropskih sredstev, potem bo ta odgovornost tudi pomenila večjo učinkovitost dela Evropskega računskega sodišča. Poročilo računskega sodišča, ki priznava raznolikost, vendar pa tudi potrjuje zanesljivost. To bi pomenilo, da bo računsko sodišče lahko bolje služilo Evropskemu parlamentu, zlasti vašemu odboru, tako da boste tudi vi svoje delo lahko upravljali bolje in da bodo komisija in države članice odgovorni. Hvala lepa, gospod Galea. Sedaj pa vabimo naslednjega kandidata, gospoda Augustina Bronislava Kubika. Buonasera al signor Kubik. Dobar dan, gospod Kubik. Pet minut imate na voljo za predstavitev. Gospod predsednik, gospe in gospodje, v veliko čast in veselje mi je, da sem danes lahko v Evropskem parlamentu. Tu sem prvič, zato bi to priložnost rad izkoristil za to, da se vam predstavim in da povem par besed tudi o izkušnjah, ki sem jih pridobil do sedaj, pa tudi nekaj o svojih pričakovanjih in upanjih povezanih z delom, ki bi ga upravljal kot član računskega sodišča. Naj začnem s svojo kariero. Naj povdarim, da sem pravzaprav celo poklicno pot že povezan s financami, z upravljanjem, z revizijo. Bil sem notranji revizor. Prav tako sem bil odgovoren za finance v rudniku črnega premoga. Poleg tega sem vodil državno blagajno v Katovicah, bil sem tudi glavni inšpektor za notranjo revizijo na Ministrstvu za finance. Prav tako sem bil splošni svetovalec in tudi revizor. Odgovoren sem bil tudi za usklajevanje in izboljšanje notranje revizije, in javnih finančnih nadzorov ter nasploh za javni finančni sektor na Polskem. Bil sem tudi svetovalec na vrhovni nadzorni zbornici, kjer sem nadzoroval kakovost dokumentov, ki jih je pripravljalo osebe vrhovne sodišča. Poleg tega sem tudi na trenutnem delovnem mestu odgovoren za finance odgovoren sem namreč za izdatke, ki jih posredujemo Evropske komisiji. Poleg tega pa sem odgovoren tudi za finančni oddelek in pravni oddelek, kar pomeni, da sem odgovoren za sodelovanje z revizijskimi institucijami, kot tudi z Ministrstvom za finance. Gospe in gospodje, upam, da bom lahko zahvaljujoč svojim izkušnjam prispeval tudi k delovanju računskega sodišča. Upam pa, da bom pridobil nove izkušnje in se uspešno soočil z novimi izzivi. Gospod predsednik, gospe in gospodje, hvala lepa za vašo pozornost. Sedaj pa sem pripravljen odgovoriti na vaša vprašanja. Upam, da čim bolj kratko in jedrnato. Hvala lepa. Gospa Ajala. Hvala, gospod predsednik. Dobrodošli, gospod Kubik. Dobrodošli na zasedanju našega odbora. Glede vaših poklicnih izkušenj vam ne moremo ničesar očitati. Pravzaprav ste počeli že praktično vse. Hvala, gospod predsednik. Še enkrat dober dan, gospod Kubik. Dobrodošli v našem odboru. Vaše poklicne izkušnje kažejo, da ste se pravzaprav rodili na področju davko in finančnega nadzora. Bili ste oziroma ste minister za regionalni razvoj. ukvarjali ste se tudi s tem, s čimer se mi ukvarjamo, namreč kolikšen delež prispevajo države članice za razvoj regij, koliko se porabi evropskih sredstev. Poleg tega ste odigrali pomembno vlogo tudi pri regionalizaciji v vaši državi. Šlo je za regionalizacijo, ki je močno podobna tisti, ki smo jo doživeli v Španiji. Zanima me, Kakšne rešitve bi vi predvideli za težave, ki se pojavijo, naprimer, ko finančni in gospodarski ministri opredelijo premajhen delež za sofinanciranje na nacionalni ravni, pa naj si gre za Nemčijo, ki je zvezdna država, potem Španija ali kjerkoli drugot. Mislim, da so to področja, kjer nimamo veliko izkušenj. Zanima me, kako vi gledate na tveganja, ki se pri tem pojavljajo. Računsko sodišče dela namreč tudi na teh vprašanjih. Mislim, da so vaši odgovori na vprašanja zelo kompleksni, kar me kar malo skrbi. In res je, da imate ogromno izkušenj na področju financ, davkov in tako naprej. Države članice in tudi mi si želimo, da bi bil ta nadzorni postopek bolj enostaven. Lahko kaj več poveste o tem? Pani predsedujoči, šanovni panjstvo, odpovem na. Gospe in gospodje, najprej bom odgovoril na prvo vprašanje. Na polskem smo našli rešitev, kar zadeva regionalizacijo. Dovolite mi, da povem Nekaj v zvezi s tem. Na polskem imamo operativne programe, ki jih delimo na dve skupini. Imamo programe na nacionalni ravni. Gre za neke vrste centralizirane programe, drugi programi pa so regionalizirani. V okviru nove perspektive imamo za regije predviden precejšen delež sredstev in s temi sredstvi bodo regije izvajale regionalne projekte in programe. Mislim, da je to tudi moj odgovor na vaše vprašanje, namreč kako uskladiti regionalizacijo in centralizacijo. Na Polskem je ta rešitev uspela. Prve korake smo storili že v okviru prejšnje finančne perspektive. V okviru nove perspektive pa smo oblikovali 16 regionalnih programov, ki smo jih utemeljili na naših izkušnjah. Poleg tega pa imamo še en velik program, ki naj bi zagotovil veliko večjo kohezijo tudi na vzhodu Polske. Vzhodni del Polske je namreč slabo razvit. Program, ki ga omenjam, vključuje pet regij. To jasno kaže na to, da je možno najti organizacijsko rešitev, ki bi privedla do veliko večje kohezije oziroma povezave med centralizacijo in regionalizacijo. Seveda pa mora ena sama oseba biti pristojna za to usklajevanje. Pri nas je za to odgovoren minister za regionalni razvoj. Nažalost pa se pojavljajo še kakšni problemi. Potem pa še vaše vprašanje v zvezi s stopnjo tveganja in možnostjo napak. To je namreč tesno povezano tudi s sistemom notranjega upravljanja. Ta sistem nam bo pomagal pri doseganju zastavljenih ciljev. Če povem z enim stavkom, zdi se mi, da bi morali najti čim boljše ravnotežje. Po eni strani med stroški za nadzor in na drugi strani učinkovitostjo nadzora. Pri tem pa ne smemo pozabiti tudi na to, kolikšno je sprejemljivo tveganje. Če bomo pripravljeni sprejeti nizko raven tveganja, bi iz tega lahko sledilo, da bodo stroški nadzora višji od učinka nadzora. Nedavno je Evropska komisija na tem področju pripravila tudi dokument, o katerem se trenutno razpravlja tudi na računskem sodišču. Sam sem si prebral ta dokument, se z njim seznanil bolj poglobljeno. V tem poročilu govorijo o potencijalnih učinkih nadzora in o stroških nadzora v povezavi z sprejemljivo stopnjo tveganja. Kar zadeva poenostavitev, kaj je cilj maksimalnega poenostavljanja vseh programov, ki jih financiramo z evropskimi sredstvi. Ta poenostavitev je po mojem mnenju nujno potrebna osnova, če želimo zmanjšati stopnjo napak. Vse analize, ki smo jih opravili, jasno kažejo, da bolj kot je sistem zapleten, bolj kot je politika sama zapletena, večje je notranje tveganje. Posledica tega pa je, da so tudi stroški samega programa veliko višji. O tem bi lahko govoril na dolgo in široko, gospe in gospodje, ampak mislim, da je zaenkrat to dovolj. Hvala. Hvala lepa, gospod predsednik. Nekaj v zvezi s prvim vprašanjem bi vas rada še vprašala, če bi morda izdali kakšno nacionalno potrdilo za regionalne programe, ki so namenjeni v vzhodnemu delu Polske. O tem ste pregovorili. Delali ste tudi kot revizor. Zato me zanima, ali boste še naprej opravljali to delo ali pa boste zapustili to funkcijo, ko boste postali, če boste postali član računskega sodišča? Povem na pitanje prvše. Tak. Naj najprej odgovorim na prvo vprašanje gospe poročevalke, da sam sem osebno odgovoren za izdajanje potrdil o izdatkih, ki jih potem posredujemo Evropski komisiji. To velja tudi za regionalne programe. Na voljo imamo posebno strukturo, ki smo oblikovali za regije in sicer v vsaki regiji imamo neko agencijo oziroma podružnico organa za podeljevanje teh certifikatov, ko gre za izdatke pri regionalnih programih. Obstajajo torej te podružnice, ampak osebno sem še vedno odgovoren za vse dokumente, ki jih pripravijo v teh ločenih enotah, sam tudi podpišen certifikat. Kar zadeva drugo vprašanje, sem zunanji in notranji revizor. Vendar ne delam več kot zunani revizor. Danes tudi nič več ne delam na področju certifikatov CIA, tako da ne bo nobenega konflikta interesov. Hvala lepa, gospa Makovej. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kubik, da ste danes prišli na zasedanje odbora. Prvo vprašanje. Delate na Ministrstvu za regionalni razvoj in rekli ste, da ste odgovorni za uporabo evropskih sredstev. Zanima me, kaj konkretnega ste storili v zvezi s tem, da bi preprečili zlorabo evropskih sredstev. Zanima me, kako bi to opravljali potem na računskem sodišču. In drugo vprašanje. Že s prejšnjimi kandidati smo se pogovarjali o tem, da morajo države članice same počistiti pod streho tudi vsak nacionalni predstavnik na računskem sodišču mora to storiti. Zanima me, kaj boste storili, če revizor, naprimer, tega ne bo želel opraviti. Hvala. Pitanje prvše. Otuž v naših wewnętrznych. Prvo vprašanje. V okviru notranjih postopkov ne povem, da obstajajo zelo natančne določbe, ki jih mora inštitucija spoštovati. Enako velja tudi za evropsko raven, kar pomeni, da če bo obstajal kakršenkoli dvom ali če se bo ugotovila kakršna koli goljufija ali kakršna koli nepravilnost ali kaznivo dejanje, bomo o tem obvestili pristojne organe. To je naša dožnost. Sistem za to vrstno obveščanje na polskem že obstaja. Pri nas se obveščamo o nepravilnostih in o goljufijah. Institucija, ki izdaja certifikate, mora informacije posredovati naprej, če sumi, da je prišlo do goljufije. In te informacije mora posredovati revizijski ustanovi. Ta ustanova je neodvisna, deluje pa v okviru Ministrstva za finance. Ta revizijska institucija mora obravnavati vse te informacije in celoten spis posredovati posebnemu oradu, ki je enakopraven OLAF-u na evropski ravni. Ta revizijski organ zaposluje eno osebo, to osebo imenuje vlada, oseba pa je zadolžena za boj proti vsem goljufijam in nepravilnostim ki se pojavljajo pri uporabi evropskih sredstev. Vse osebe morajo seveda čim tesneje sodelovati s to odgovorno osebo. Ta odgovorna oseba pa mora zbrati vse informacije, jih analizirati in potem posredovati organu, ki je enakopraven OLAF-u. Drugo vprašanje. Bistvenega pomena je, da zagotovimo sodelovanje med računskim sodiščem, in nacionalnimi nadzornimi organi, torej med vrhovnimi revizijskimi institucijami. Te institucije delujejo seveda tudi v drugih državah članicah. Zakaj je to sodelovanje tako pomembno? Zato, ker to od nas zahteva pogodba, izkušnje, ki jih imamo pa kažejo, da je to vrstno sodelovanje dobro. Dobro je, če skupina sodelavcev tesno sodeluje z računskim sodiščem. To vrstno sodelovanje pa bomo v prihodnosti zagotovo poglobili. Tudi sami ste omenili težavo, ki jo pogosto opažam, namreč kako nadzorovati organe. Mislim, da bi bilo najbolje nadaljevati s tistimi dejavnostmi, ki jih že izvajamo, poleg tega pa je treba vzpostaviti boljše sodelovanje med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti. Na tak način bodo nacionalni parlamenti lahko parlamentarne odbore za proračunski nadzor tudi prepričali o tem, da poskrbijo tudi za nadzor nad izrabo evropskih sredstev. Naša vrhovna revizijska institucija pri oblikovanju finančnega načrta sodeluje s parlamentom. Namreč parlament prosi vrhovno revizijsko institucijo, da posreduje svoje mnenje o možnem tveganju. Nadzor izdatkov se pri nas opravlja na letni ravni, gre za porabo evropskih sredstev. Pri tem sodelujemo tudi z računskim sodiščem. Pri tem pa uporabljamo programe, ki smo jih opravili, pri ki smo jih pripravili skupaj. Mislim, da je to dober način, kako rešiti probleme tudi v prihodnosti. Istočasno pa ne smemo pozabiti tudi na načelo neodvisnosti vseh zadevnih institucij. Hvala. Merci, Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi gospodu Kubiku za pojasnila. Zanima me, kakšno je vaše mnenje o rokih, v katerih se podeljuje razrešnica. Že približno 20 let vse revizijske postopke poskušamo skrajšati, zato da bi se razrešnica čim hitreje podelila, da bi se s tem pospešilo naše delovanje. V parlamentu smo že zastavili vprašanje rokov. Ponavadi julija prejmemo poročila in vse račune. Računsko sodišče poda mnenje septembra ali oktobra, mi pa imamo potem še pol leta, da o vsem razpravljamo, da zaslišimo vse akterje in aprila potem podamo mnenje. Zanima me, ali se vam zdi, da bi lahko vse skupaj upravili v roku treh mesecev. Tako namreč potekajo zadeve na nacionalni ravni, ko gre za zakladništvo in tako naprej. Naprimer, v prvem tri meseči bi dobili podatke, mnenje računskega sodišča ob koncu drugega tri meseča, mi pa bi potem ob koncu decembra zaključili s postopkom razrešnice. Pani predsednica, šanovni państvo. Gospod predsednik, gospe in gospodje. Vprašanje se nanaša na res pomembno zadevo. Čas je omejen za vse. Vem, da je težko pospešiti določene postopke, predvsem, če smo navajeni delati z določenimi roki več let. Gospod in gospodje, v tem trenutku bi težko povedal kaj več v zvezi s tem, kot sem že prej povedal, prvič nastopam v Evropskem parlamentu, zato težko izrazim svoje mnenje o rokih, znotraj katerih mora tako močna in zapletena institucija kot Evropska komisija dobiti razrešnico. Evropska komisija ima zelo zapletene izdatke na številnih področjih, o tem smo ravno kar govorili. Zato bi bil moj odgovor sledeč. Seveda je treba analizirati to vprašanje, zastaviti se treba nova vprašanja, opraviti poglobljeno analizo, se vprašati, ali so trenutna obdobja res nujno potrebna. Mi ne želimo pospešiti te postopke in istočasno zmanjšati kakovost. Postopek podeljevanja razrešnice je najbolj pomemben postopek, ki poteka v Evropskem parlamentu. Prepričan sem, da bi poglobljena analiza bila zelo koristna. Vem, da to vrstne analize že opravljajo tudi na računskem sodišču. V okviru teh analiz bomo zagotovo prišli tudi do zaključkov, ki bodo ob svojem času predstavljeni. Ali bodo zaključki ostali samo črka na papirju ali pa bomo z njimi skrajšali roke. Za enkrat ne moram reči, o tem se bo odločalo v prihodnosti, mislim pa, da bi morali skupaj najti odgovor na to vprašanje. Za zaključek pa naj dodam še eno stvar. Ne moram vam namreč posredovati neposrednega odgovora. Postopek podeljevanja razrešnice je zelo zapleten postopek. najprej treba predstaviti poročila, na podlagi tega se potem razpravlja o izjavi o zanesljivosti, o tem, kako so bila porabljena sredstva. Poleg tega je, poleg tega je treba opraviti tudi analizo in revizijo uspešnosti in poslovanja. Pri tem pa je treba upoštevati tudi kontradiktorni postopek, kar vse skupaj še bolj zaplete. Na računskem sodišču ravno kar poteka peer review, opravlja se tudi analiza in ko bo vse to opravljeno, bomo lahko podali tudi bolj natančen odgovor. Hvala lepa, gospod Kubik. Sedaj pa naslednji kandidat in sicer slovaški kandidat gospod Balko. Salutiamo il signor Balco. Med nami pozdravljam gospoda Balka in mu dajem pet minut, da poda svojo predstavitev. Gospod predsednik, spoštovane članice in člani parlamenta, gospa poročevalka. V veliko čast mi je, da se vam danes lahko predstavim kot kandidat za člana računskega sodišča. To je res edinstvena priložnost. Da bi se izognil podvajanju informacij, ki ste jih našli že v pisnih odgovorih in tudi v mojem življenjepisu, bi se raje predstavil preko zamisli, ki jih imam. Na to zaslišanje sem prišel precej ponižen, zato ker sem v družbi dolgoletnih evropskih poslancev in tudi članov nacionalnih parlamentov, nekdanjih ministrov, strokovnjakov z področja računovodstva, revizije, prava in gospodarstva. Vi veste, kako delujejo javne institucije na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni. Mislim, da bi morali zagotoviti ustrezen nadzor nad porabo finančnih sredstev, to smo dolžni državljanom. Vi ste zadolženi za to, da poskrbite, da se evropska sredstva pravilno porabljajo. Če bom član računskega sodišča, bom seveda upravljal svojo nalogo. Vsak kandidat bo seveda povedal, da bo z veseljem prispeval tudi k krepitvi pristojnosti Evropskega parlamenta pri izvajanju Evropskega proračuna. Upam, da bo izmenjava mnen, ki bo potekala čez nekaj minut, začetek dobrega sodelovanja in vzpostavljanja tesnejših stikov s parlamentom. V zadnjih dveh desetletjih sem se ukvarjal s finančnim, javnimi financami na treh področjih in sem pridobil številne izkušnje. Delal sem na področju bančništva, imam predvsej voditeljskih izkušenj, poleg tega pa sem tudi akademsko dejaven, namreč poučujem finančno pravo. Preko tega sem pridobil tudi teoretični upogled v javne finance. Glede na to, da sem finančni pravnik, bom oziroma bi na sodišču pripravljal tudi predloge za zakonodajo in predloge ukrepov za boj proti goljufiji. Vem, da javne finance niso samo izdatki in prihodki, ki se izražajo v številkah, gre tudi za politične vrednote in cilje, ki jih skušate doseči kot predstavniki različnih političnih skupin in predvsem kot neposredni predstavniki, izvoljeni predstavniki evropskih državljanov. Pristojnosti parlamenta so se z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe precej povečale, tudi ko gre za proračunski postopek. Določate izdatke v okviru proračuna, to je zelo pomembno, kajti opredeljujete prednostne naloge Evropske unije in držav članic. V tem kontekstu se mi zdi pomembno pri reviziji uspešnosti zagotoviti vse informacije in pri tem nameravam sodelovati. Ravno kar smo doživeli finančno gospodarsko krizo, zato moramo storiti vse v svoji moči, zato da se vsak evro porabi na najboljši možen način. Če bom član sodišča, bom pomagal parlamentu pri varovanju denarja pol milijarde evropejcev. Gospod predsednik, gospa poročevalka, gospe in gospodje, V tem uvodu sem skušal predstaviti nekaj zamisli, ki jih imam glede bodočega dela na računskem sodišču. Imam tudi številne druge ideje, ki sem jih predstavil v pisnih odgovorih na vaše vprašanja. V razpravi pa bom z veseljem odgovoril na vaše vprašanja in če mi dovolite, bi govoril v maternem jeziku. Čeprav moja država nima predstavnika v tem odboru, bom govoril v svojem jeziku, morda boste prvič slišali ta jezik v tem odboru. Če imate kakšno vprašanje, pa sem na nje pripravljen odgovoriti. Hvala. Hvala lepa, gospa Jala. Eh, Hvala lepa, gospod Balko. V pismu, ki ste nam ga poslali, ste odgovorili na zastavljena vprašanja. Pričakovala sem, da boste odgovarjali v večjih jezikih, ne samo v angleščini. Vesela sem, da boste govorili tudi v maternem jeziku. Na podlagi vaših izkušenj in predvsej izkušenj imate kot bančnik in tudi v drugih funkcijah kot učitelj, trenutno ste svetovalec vašemu premijeju, pogosto se srečujete z študenti, s predstavniki v revizijskih organih, v bankah, v javnih inštitucijah. Zanima me, Kaj boste storili, če postanete član računskega sodišča? Če se ne boste strinjali, naprimer, z enim od vaših bivših študentov ali z ministerskim predsednikom, težko je namreč povedati študentom, da so slabo opravili svoje delo. Glede na to, da ste nekoliko dvoumni pri tem, kaj bi storili, če bi parlament bil mnenje, da niste najbolj primerni za upravljanje to, te funkcije, me zanima. Kakšno je vaše mnenje? V pisnih odgovorih ste bili res precej dvoumni. Prav tako me zanima, kako bi sodelovali z našim odborom. Rekli ste, da bi imenovali osebnega sodelavca, ki bi sodeloval z odborom. Mi smo upali, da bi vi sodelovali z nami, da bi imeli odprt dialog z vami kot članom računskega sodišča. Ja, eh, Hvala lepa. Izbral sem slovaški jezik tudi zato, ker vem, da parlament podpira večjezičnost. Želel bi govoriti slovaško tudi zato, ker v tem odboru ni nobenega slovaškega poslanc, eh, poslanca. In eh, dobro je, da vsak izmed vas vsaj eh, enkrat sliši slovaščino. Glede vprašanja, kaj bi naredil, če ne bi dobil podpore parlamenta. No, postopek pravi, da se mora z odločitvijo strinjati tudi nacionalna vlada, zato bi svojo odločitev uskladil z premijejem, z vlado Republike Slovaške, z namestnikom premijeja. Vsekakor pa bi bilo z etičnega, etičnega vidika bolj primerno kandidaturo umakniti kajti sodelovanje s parlamentom bi bilo pri mojem delu izredno pomembno. Računsko sodišče naj bi bil desna roka parlamenta. Računsko sodišče ima več kot 800 zaposlenih ljudi. In zato je tako pomembno to tesno sodelovanje. Mislim, da enemu vprašanju nisem mogel prav slediti, saj sem že razmišljal o svojih odgovorih. Ali lahko ponovite zadnje vprašanje, ki ste ga zastavili? Sí, bueno, la última pregunta era que usted en, las, en su Torej, zadnje vprašanje se je glasilo. Pri svojih odgovorih ste zapisali, da si želite imenovani imenovati predstavnika kabineta, ki bi sodeloval z našim odborom. Sama bi se želela tudi osebnega kontakta in pa še nekaj glede na odvisnosti, če bi morali ugovarjati svoji vladi ali študentu, kaj bi naredili. No, torej enostavnejše je zadnje vprašanje. Mi, eh, imel sem v mislih sodelavca, ki bi se vsak dan ukvarjal z delom vašega odbora. Seveda naši stiki ne bodo potekali samo preko takšnega sodelavca. Imeli boste osebni kontakt z menoj. Morda um, bodo tisti, ki celo neprijetni za vas, se bom se pogosto obrnil na vas z mojimi idejami in predlogi. In kar se tiče vprašanja glede neodvisnosti, če se bom znašel na drugi strani kot uh, moji študenti ali uh, predstavniki vladi, vlade. Torej, ne povem, da sem se vedno trudil za zaščito javnih financ, tako sem predaval tudi mojim študentom. poznam tudi vaš življenjepis in vem, da ste pravnica, ne samo lingvistka, ampak tudi pravnica. No, finančno pravo v moji deželi ni bilo priljubljeno področje in zato želim pojasniti svojim študentom, da to vrstni pravniki zelo prispevajo k varstvu javnih financ. Želel bi si spodbujati tudi delo tega odbora. Nekateri ministri ali državni sekretarji so me vprašali, kaj je pravzaprav računsko sodišče. Delo računskega sodišča ni dobro znano. Ni znano, da je to ena izmed petih ključnih institucij Evropske unije da je to institucija, ki je pristojna za, za, za varnost oziroma za zaščito sredstev v proračunu Evropske unije. No, časi se spreminjajo in uh, če imajo ljudje na razpolago več informacij, lahko tudi spremenijo svoje mnenje. Zato želim podariti moje delo na področju varstva javnih financ, to bi si želel okrepiti tudi v moji državi in želel bi si razširiti tudi več znanja o računskem sodišču, želel bi povedati več tudi o delu vašega odbora. Hvala. Gospod Balko, imam dve vprašanje. V vaši državi ste bili udeleženi pri ukrepih za uvedbo evra na Slovaškem. Zanima me, kako ocenjujete metodologijo za makroekonomske podatke komisiji in državam članicam? In ali ste videli zadnja poročila o podatkih iz Grčije? Drugo vprašanje, ali bi spremenili oceno napak v povezavi z evropskimi skladi. To sprašujem zato, ker je povpreče izporočila za 27 članic. Torej, ta številka je povprečna, ampak ta povprečna številka ni pomembna, saj obstajajo velike razlike med eh, tistim na vrhu in tistim na koncu seznama. Zanima me, ali menite, da bi morali spregovoriti o številkah za vsako posamezno državo članico. E, tak, e, iste, začnem znovu od tej črstvejšej otasti. Da, gotovo. Začel bom pri drugem vprašanju. Številke so vedno nekoliko zavajajoče. osebno razumem, da morajo statistike upoštevati tudi poprečne številke. Ampak te številke bi morale se navezovati tudi na posamezne države. Nemčija, Finska in Avstrija imajo manjšo stopnjo napak, manj kot en odstotek. Romunija in Bolgarija pa več kot 13 odstotkov napak. No, poprečje pa potem nekje vmes. Sem mnenja, da bi morali postopati na naslednji način. Osredotočiti bi se morali na raven gospodarskega razvoja ali pa na uh, bruto domači proizvod na osebo. In potem, kar se tiče metodologije pri uvedbi evra. v parlamentu, je bilo v tem odboru večkrat povdarjeno, da je bilo v času, ko je Slovaška stopila v euroobmočje, da bi morale države, ki imajo večje gospodarske težave, eh, imeti manj stroga kriterije kot pa tiste, ki so gospodarske razvite, ko gre za vstop v evroobmoče. Sam mislim, da bi morali kriter obstoječe kriterije, torej teh pet ali štiri konvergenčnih kriterijev, uh, je primernih, so realistični, uh, Prepričan sem, da so oblasti dobro izbrale te kriterije. Naprimer, primankljaj BDP 3 odstotke, to ni eh, nek strok kriterij za posamezno državo ali pa 6 odstotni finančni dolg, tudi to ni hudo. Danes imamo dolgove v višini 80 ali 100 odstotkov. To je res, ampak to vojno stanje ne bo trajalo večno. Kriterije sam osebno ne bi spreminjal. Bolj primerno je vprašanje, kako te kriterije uveljavljati. V na Slovaškem je obstajal čas, ko se nismo bali inflacije. Torej, prepričan sem, da so ti kriterije primerni. Izvolite, imate še vprašanje? Zanima me vaše mnenje o metodologiji za, poroča, za sporočanje podatkov. Ali bi vi kaj spremenili? Uh. Neviem, akú metodológiu máte na mysli, či ide v podstate o hodnoť. Ne vem eh, natančno, katero metodologijo imate v mislih. Referenčno leto. Torej leto, ki se vzame za izhodišče, če država vstopi v euroobmočje. Na osnovi mojih izkušenj menim, ta metodologija v primeru Slovaške ni predstavljala nikakršnega problema. Opiram se torej na naše izkušnje. Metodologija je bila za Slovaško primerna. Če nimate nobenih drugih vprašanj, se zahvaljujemo gospodu Balku. Sedaj pa pozdravljamo še gospoda Ošejo irskega kandidata. Allora, diamo la parola al signor O'Shea. Prego. Besedo dajemo gospodu O'Shea. Mr. President, um, Predsednik, spoštovani člani odbora Kokobu, gospe in gospodje. Sprejel sem uh, predlagano kandidaturo za člana računskega sodišča, predlagala me je moja vlada. Počaščen sem, da sem lahko prisoten v tem odboru. Mislim, da potrebuje vsak član računskega sodišča mandat, mora, potrebuje potrditev neposredno izvoljenih eh, predstavnikov ljudstva, ki predstavljajo interese evropskega dokoplačevalca. Če boste odobrili mojo kandidaturo, sem pripravljen odslužiti preostali dve leti mandata gospe Gegen Quinn. Gospa Gegen Queen je bila imenovana za Evropsko komisarko, sam pa bi odslužil še preostali dve leti njenega mandata. Spoštovani poslanci, moje kvalifikacije so bile dobro predstavljene v odgovorih na vaše vprašanja. Želel bi izpostaviti določene elemente, ki bi vam lahko uh, pomagali pri vaši odločitvi. Sem član revizijskega organa na Irskem. Člani tega odbora so me izbrali, da jih predstavim v svetu, ki je um, v bistvu glavno telo, revizijsko telo v, na Irskem. Deloval sem kot revizor, sem svetoval za davke, sem pravnik imam veliko izkušenj eh, v osebnem sektorju in eh, poleg tega sem eh, bil član revizijskega odbora policije na Irskem. To je telo, ki svetuje policiji glede porabe 1,5 milijarde evra na leto. Vlada me je imenovala tudi za to, da sem bil pristojen za celo vrsto revizij iz javnega sektorja in to sem zapisal tudi v mojih odgovorih na vprašalnik. Kar se tiče mojega sodelovanja z odborom za, proračun, eh, za nadzor proračuna, mislim, da je pomembna visoka stopnja interakcije med eh, računskim sodiščem in pa odborom KOKOBU. Če bom imenovan, si predstavljam, da se bom z vašim odborom srečeval tako na uraden kot tudi na neuraden način. Ne vem, kakšne odgovornosti mi bo dal predsednik računskega sodišča, Če je to področje, ki je v vašem eh, interesu, upam, da bo naše sodelovanje potekalo na ta način, da mi boste lahko eh, kadarkoli poslali mm, eh, elektronsko pošto, da boste imeli tudi moje telefonsko sodišče. Torej, želim si, da če bi se pojavila potreba, da bi imeli možnost za neposreden stik, saj mislim, da je pomemben neposreden stik z predstavniki ljudstva, ki želijo zagotoviti, da se davkoplačevalski denar dobro porablja. In da izjavo o zanesljivosti uporabi teh sredstev podam tudi jaz. Predlagal bi, da sem upleten tudi v načrtovalne faze rev, eh, revizije. To mi dovoljuje moje izkušnje in uh, to bi tudi predstavljalo dodano vrednost, če bi bil neposredno um, udeležen pri pripravi, pri oceni in pa razvoju um, revizij. Moje osebno osebno bi se osredotočil na področje vrednost za denar. Na osnovi svojih izkušenj iz osebnega sektorja, zasebnega sektorja bi se vedno vprašal, ali dobim zadostno vrednost za svoj denar. In pri revizorskem delu bi se vedno vprašal, ali sem svoj lasten denar porabil na pravi način, ali bi pričakoval več oziroma ali bi naslednjič postopal drugače. to neposredno zadeva to, kar, eh, kar državljani Evropske unije pričakujejo od nas. Gospe in gospode, z veseljem bom sprejemal vaše vprašanje. Želel bi razširiti vprašanje številka 4, ki govori o razrešnici za upravljanje nekdanje funkcije. Uh, Danes sem poročevalki Ines Ajala Sender predal skupek pisem, ki potrjujejo moj odstop iz funkcij, ki sem jih dosedaj zasedal. Seveda sem pa pripravljen tudi v povezavi s tem odgovarjati na vaše vprašanja. Hvala. Gospa Ajala. Señor presidente, bienvenido, señor Shea. Le agradezco. Hvala lepa. Dobrodošli, gospod Ovšeja. Zelo se vam zahvaljujem za te dokumente. Posredovala jih bom naprej, tudi kolegi bodo dobile, dobili kopije teh dokumentov. Mm, tudi, sami, eh, tudi mene je zanimalo, kako je s temi zadevami. Vuelvo a dar la bienvenida a esta comisión y también le reitero el agradecimiento por. Eh, torej, v odboru vas lepo pozdravljam in se zahvaljujem, da ste mi poslali omenjene dokumente. Torej, odstopate od vseh dosedanjih funkcij za vašo, za vašo starost, imate zelo mm, zanimiv življenjepis. No, šalo ob strani torej eh, prepoznavamo vašo usposobljenost. Niste pa omenili nečesa v svoj uvodni izjavi. Gre za ostop iz eh, revizijske skupine St. Andrews. To se mi zdi pomembno. Vse, kar ima opraviti s tem. Kako je z eh, temi sredstvi? kako je za bojem proti terorizmu in tako naprej. Pa še nekaj bi želela vprašati. Če bi vas zaprosili za to, ali bi podali svoje izjavo o finančnih interesih, vsi kandidati morajo to narediti oziroma vsi člani računskega sodišča morajo to narediti to izjavo predložijo predsedniku računskega sodišča, ampak do sedaj smo tudi poslanci v Evropskem parlamentu zaprosili za objavo te finančne izjave. No, vi veste, kakšen je ta postopek, ampak eh, do sedaj ste v tej zadevi molčali. Ali ste pripravljeni kaj več povedati o vaši pripravljenosti na to objavo. In pa potem, kar se tiče vprašanja sedem, govorite o tem, kaj bi naredili v primeru ponared goljofij ali korupcije, če bi pri tem bili udeleženi vaši sodržavljani. Tukaj ste jasno povedali, da bi predsednika računskega sodišča zaprosili, da poročilo o tem eh, prevzame drug član računskega sodišča. Zanima me, zakaj bi bilo to potrebno. Pa še nekaj me zanima. Tudi o tem ste govorili v vaših odgovorih, ampak želila bi si več pojasnitev. Torej, gre za nacionalne finančne izjave. Mi si vedno znova prizadevamo za to, da bi te izjave dobili iz držav članic. In uh, zanima me, koliko, v kolikšni meri se vam zdi, zdijo te izjave pomembne. Pa še nekaj me zanima. razlika med revizori in pa računskim sodiščem. Računski sodišč, računsko sodišče potrjuje tudi revizorje. V kolikšni meri bi se računsko sodišče lahko naučilo od druge strani? E, včasih, če si preverjen, se počutiš kot žrtev inkvizicije. Pomembno pa je, da bi se revizori počutili kot eh, del celotnega postopka. Pa še nekaj o preverjanjih, follow-upih, tudi to je pomemben vidik. V povezavi z revizijo kakovosti v računskem sodišču. Kaj imate povedati o tem? Thank you, Ms. Uh, Hvala, gospa Ajala Sender, za vaše vprašanja. Odgovarjal bom po vrstnem redu. Najprej nekaj v povezavi z uh, revizijo sporazuma iz St. Andrewsa. Evropske institucije so bile dobre do Irske v mnogih smislih. Naprimer, uh, finančno so podprli mirovni proces v Severni Irski. Eh, potrebno pa je revidirati eh, telesa, ki so nastala v sporazumu Good Friday, na to je temu sledil sporazum St. Andrews in veliko ljudi je bilo imenovani za to, da bi revidirali telesa, ki so bila ustanovljena v povezavi z tem sporazumom. Šlo je za promocijo, za turizem in tako naprej. Tudi sam sem bil tukaj udelež, udeležen. Mi smo revidirali te institucije, imeli smo javna srečanja in eh, objavili smo poročilo ki je bilo predstavljeno južno-severnemu um, svetu ministrov. Uh, Eh, sam sem eh, podal izjavo zunanjega ministrstva na Irskem eh, o tem, da je moja funkcija v okviru tega končana. Toliko o mojem delu za to telo. Drugo vprašanje gre za objavo izjave o finančnih interesih nimam nobenih zadržkov pri tem, da bi to objavil ali dal to kateremu koli članu odbora Kokobu, lahko to tudi objavim na spletni strani računskega sodišča, če bom potrjen. Torej tukaj nimam nobenih pomislekov. Vesel sem, da vam lahko to zagotovim. Pripravljen sem mojo izjavo objaviti, če to želijo člani odbora Kokobu. Kar se tiče nepravilnosti in goljufi, Računsko sodišče ima na razpolago navodila, ki so bila dogovorjena leta 2004 in seveda bi sledil tem navodilom, če bi ugotovil kakršenkoli primer goljufije, ne glede na to, ali bi bilo to v moji državi ali pa katerikoli drugi državi. Trenutno se Evropa sooča z gospodarsko krizo, veliko državljanov se težko prebije skozi mesec in zato mora dobiti vsako zagotovilo, da se z evropskim denarjem ravna zelo previdno in da se preuči kakršenkoli potencijalni primer goljufije. Eh, zakaj sem omenil na skrižje interesov, torej kaj bi naredil, če bi se, pojavil, če bi se pojavilo na skrižje interesov. Eh, no, če bi, če bi se to zgodilo, potem eh, ne bi mogel opravljati svoje dožnosti revizije. Upam, da takšno skrižja ne bo, ampak želel sem samo mm, povedati članom Kokobuja, kaj bi naredil v tem primeru. Uh, Potem pa nacionalne izjave, mislim, da so te pomembne, podpiram jih. Trenutno jih lahko uporabimo na dva pomembna načina. Revizor lahko te uporabi za to, da zagotovi, da sistem nadzora deluje in potem, če je revizor prepričan, da sistem nadzora deluje, potem to pomeni, da je. Uh, potrebnega, manj, uh, manj uh, testnih primerov. Uh, na ta način se prihrani denar in revizori se lahko osredotočijo na bolj pomembna področja. Drugič je nacionalna izjava lahko primer uh, upravljanja za sredstvi, primer uh, revidiranja in uh, tudi na. To je način, kako je možno zmanjšati število testnih primerov in na ta način se spet prihrani denar. Nacionalna izjava je dobra samo v primeru, da je bilo upravljeno dobro delo, preden je ta bila eh, podpisana. Zato bo potrebna harmonizacija revizorskih standardov, saj um, imajo države različne roke, uh, nekateri nacionalni revizorski organi lahko revidirajo končnega. Uh, končnega dobitnika sredstev neposredno. Um, torej, obstajajo različni standardi v posameznih državah članicah. Upam, da bodo rezultati pilotne študije, ki se trenutno izvaja, prispevali k temu, kako bi, eh, k, k ideji o tem, kako bi lahko računsko sodišče v prihodnosti na kar najboljši možen način izkoristili nacionalne izjave. Potem eh, tudi to, da se razvizori udeleženi pri posameznih eh, postopkih. Vemo, da služimo eh, interesom državljanov Evropske unije. Gre tako za tiste ljudi, ki trošijo denar, kot pa tisti, ki to revidirajo. Vsi vemo, kakšen, kaj bodo naše odgovornosti v prihajajočih letih. revizija je resno delo predstavlja visoke stroške in je nujno potrebna. Če želimo znišati te stroške in če želimo povečati dodano vrednost, moramo seveda preverjati uh, kasneje. Nima smisla, da najprej govorimo o priporočilih, potem pa ne preverimo, ali se ta priporočila uh, upošteva. Ne glede na to, v kakšne revizije bom upleten, bom skušal ugotoviti, ali so bile naučene lekcije iz preteklosti in kako se te lekcije odražajo v sedanjosti. Gospajla Sender, mislim, da sem odgovoril na vsa vprašanja, ki ste jih postavili. Če imate kakšno dodatno vprašanje, pa bom z veseljem odgovoril tudi na to. Gospa torej, Jala Sender. Ja. Gospa Jala Sender. Ne, gospa Makovej. Hvala lepa. Imam tri vprašanja, skušala bom biti jedrnata. Najprej, kaj menite o izjavi o zanesljivosti? Ali mislite, da ta postopek, da bi moral biti postopek spremenjen, zato da bi eh, bil postopek bolj učinkovit ali mislite, da je dober takšen, kot je. Drugo vprašanje. Govorili, govorili ste o vrednosti za denar. Govorili ste o tem, kako ocenjujete uh, porabo sredstev. Želel, želela bi govoriti o javnih razpisih, ki so najbolj izpostavljeni možnim korupcijam, tudi v povezavi z evropskimi skladi. Uh, ali imate izkušnje s tem, ali ste pripravljeni se bojevati proti korupciji na področju javnih razpisov. In tretje vprašanje. Računsko sodišče mora sodelovati z nacionalnimi revizorskimi organi. Nekatera nekateri nacionalni organi niso pripravljeni sodelovati oziroma ne opravljajo svojih dožnosti na profesionalen način. Zato obstajajo različni razlogi. Eh, kakšna bi bila vaša strategija v tej zadevi? I, I would actually be in favour of the um, Kar se tiče izjave o zanesljivosti, podpiram postopek. Osredotoča se na nadzor. In uh, sam se strinjam s tem z rekom, da če daš človeku ribo, ga nahrani za en dan, če ga naučiš ribariti, pa ga boš nahranil za vse življenje. Mislim, da to mora biti smisel nadzora, da organizacijo, da neko družbo spodbudiš temu, da nadzor izvaja vse čas. Tako ne deluješ samo kot revizor, ki pride ob koncu leta za to, da preveri, kaj je bilo narejeno, ampak spodbujaš kulturo zakonitosti in um, nadzora. Ocena nadzora je pomemben prvi korak na ta način bi lahko ugotovili, kaj je potrebno narediti za to, da bi dobili 95 odstotno zanesljivost, ki mora biti dosežena z nadzorom in pa z eh, testnimi primeri. To bi maksimiralo dodano vrednost za revizijo, prav tako pa bi znižali stroške za dosego te odločitve pri vsaki svoji reviziji bi želel zagotoviti, da bi bila ocena nadzora dobro opravljena in da bi, um, da bi, da bi ustrezno izvedli tudi vzorčne primere, da bi te izbrali iz homogene populacije. z primerom nekih vzorčnih enot. Postopek DAS je bolj dolgočasen kot pa samo poročilo. Eh, pomembno je, da je to poročilo temeljito za eh, kokobu, za eh, evropske dokoplačevalce in pa za porabo teh sredstev kar se tiče javnih razpisov. Ti so pomembni zaradi cele vrste razloge. Evropska unija odloča o več kot 120 eh, milijardih, 80 odstotkov se porabi v držav članicah, 50 za kmetijstvo, ena tretjina za kohezijsko, 7 eh, odstotkov za to, da se vodijo institucije Evropske unije. Za javne razpise je nujno, da obstaja nadzor nad njimi. Ta nadzor mora biti pregleden mora biti takšen, da je lahko podvržen reviziji. Moramo imeti možnost, da zasledujemo celoten potek postopka. Za, kak, za kogarkoli, ki je zadožen za javne finance, je neuspeh, če postopek poteka na robe, saj se s tem zapravi zaupanje, ki ga imajo državljani. Gre za osebno odgovornost vsakega, ki troši ta denar in gre za osebno odgovornost vsakega člana računskega sodišča, ki je upleten v revizijo. Kajti treba je povedati resnico, razkriti je, potre, je potrebno podatke, napisati je potrebno poročila. Javni razpisi so pomembno področje. Ljudje trošijo svoj težko zaslužen denar in eh, ga dajo v varstvo, v varstvo Evropi. ti ljudje morajo vedeti, da je Kokobuju in računskemu sodišču mar za njihov denar. Kar se tiče nacionalnih organov, revizorskih organov v posameznih državah. V bistvu opravljamo enako delo, nacionalni organi in pa računsko sodišče. Izvajamo revizije, smo zunani revizori. če organi niso priprati, potem obstaja cela vrsta ukrepov. Najprej bi neposredno pristopil k nekomu, ki ni pripravljen sodelovati z menoj. Želel bi vedeti, zakaj. Mislim, da sem razumna oseba in da bi lahko dotično osebo prepričal, da ni potrebno, da jo postopek skrbi. To bi lahko predstavljalo dodano vrednost. Pred nekaj leti bi si predstavljal, da bi računsko sodišče in pa komisija imeli slabši odnos, saj je bila izjava zanesljivosti eh, dolga leta negativna in v zadnjih letih eh, je pa pozitivna tudi za kmetijstvo. In sedaj sem prebral eh, o posvetu z komisarjem Šemeti uh, on je odgovoren za to področje in rekel je, da je pozitivni das uh, ena izmed njegovih prioritet. Letno poročilo računskega sodišča bi moralo biti nekaj, kar bi si želele tudi nacionalne države in pa nacionalni organi. Zato si želim, da bi bilo uh, sodelovanje med nacionalnimi revizorskimi organi in paračunskim zarižem pozitivno. Če bi prišlo do kakršnih koli trem, pa bi se želel ta odpraviti. Uh, um, Hvala lepa za vaše vprašanje. Ali smem vprašati, če imate še kakšno naknadno vprašanje na podlagi mojega odgovora? Uh, Samo še nekaj. Naleteli boste na telesa, na ljudi v nekaterih državah članicah, ki ne da ne vedo, ampak nočijo. Ne gre za to, da jih prepričate. Gre za ljudi, ki so del sistema in ki ščitijo tisto, kar se dela na robe. Tako da morate biti pripravljeni tudi na to. Hvala za vaš nasvet. Nedvomno ga bomo pošteval. Trenutno se pripravljajo finančni predpisi. In če bi bil imenovan, potem bi si prizadeval za to, da bi dal svoj prispevek k spremembi finančnih predpisov, ki urejajo vprašanja, ki ste se jih upravičeno dotaknili. Gospod Odi. Hvala lepa, gospod predsednik. Zanima me, kakšna je po vašem mnenju kakovost revizij v javnem sektorju? Državljani in predstavniki državljanov, to smo mi, se sprašujemo na podlagi tega, kar se je zgodilo v Grči, kakšna je kakovost revizij na nacionalni ravni, kakovost revizij v javnem sektorju. Če bi se spraševali o kakovosti tudi v drugih državah članicah, ki so dajale svoje mnenje o Grči, bi ugotovili, da obstaja predvsej težav tudi pri revizijah v drugih državah članicah. In to kaže na težave, ki bi se lahko še pojavile. Kar zadeva računsko sodišče, če vas bomo potrdili, vas bomo tudi nadzorovali. Ali vi sprejemate to, da boste nadzorovani, da boste deležni peer review, kakšno je vaše mnenje tudi o kakovosti poročila, ki ga, predstav, ki ga pripravlja računsko sodišče. Hvala. Question. Hvala za vaše vprašanje. Glede kakovosti revizij v javnem sektorju, tu bi rad še zlasti povedal nekaj. Uh, vrednost za denar ni omenjena v pogodbi. Ampak eh, računsko sodišče izvaja ustrezne revizije in objavlja poročila, posebna poročila. Sam sem opazil v teh poročilih, da traja 26 mesecev od ideje za posebno poročilo do objave. In mislim, da bi se zadeve dalo urediti hitreje. Ko se namreč objavi posebno poročilo, obstaja za to razlog in evropski davkoplačevalci, po mojem mnenju, ne pričakujejo od nas, da bomo čakali tako dolgo, preden jim damo odgovor na vprašanje, ki ga je sprožilo posebno poročilo. Tako da hitrost pri vseh stvarih, ki se tiče javnega sektorja, predstavlja mm, nekaj, kar je verjetno drugačno kot v zasebnem sektorju. Zato bi dejal kakovost, pa tudi hitrost. Kaj ti seveda tukaj moramo vedeti, da obstaja včasih eh, izbira med tem, ali hočemo informacije takoj in ali hočemo pravilne informacije. In tu je treba doseči ustrezno ravnovesje. Spraševali ste o konkretni državi članici. Sam sem bil član računskega sodišča v zvezi s tem primerom, povem samo to, o čemer sem bral v časopisih. Nasplošno je bilo postavljeno vprašanje glede kreativnega vodenja računov in lahko vam povem svoje osebno mnenje kot oseba, kot državljan in kot poklicni računovodja. In sicer zahtevamo, doslednost. Vsako stvar je treba opravičiti za lansko leto, kot bo to treba narediti za prihodnje leto, za dve leti nazaj, kot bo to treba dve leti kasneje. Kajti sicer so informacije, ki jih dobimo, nerelevantne. Doslednost je zato zelo pomembna. In če nekdo spreminja politiko vodene računov, potem je treba številke postaviti na novo in te številke primerjati s številkami, ki jih dobimo po novi politiki. Če se želimo spopasti z ustvarjalnim vodenjem računom, potem seveda morate biti dober računovodja in morate znati videti, kaj je za vogalom, razkriti blefiranje. Če imate sloves, da razkrivate bleferje, če boste znani potem, da imate znanje potem, pri vas ne bodo drugič več poskusili. Računsko sodišče ima dober ugled, ki ga mora braniti in sicer braniti tako, da ne dovoli drugim, da bi ostalo nerazkrito to, da se spreminjajo številke ali dejstva, na katerih se temeljijo številke. Statistike ne morete spremeniti tako, da enostavno spremenite statistika. Če bi računsko sodišče najprav tako revidirali, seveda, vsako leto nas revidira neodvisno podjetje, ki opravi neke vrste das izjavo. Mislim tudi, da bi potrebovali nekakšen peer review med računskimi sodišči. Vem sicer, da se je to že dogajalo. Seveda pa si moramo ogledati sami, kaj počnemo. Zelo sebično bi bilo, če bi računsko sodišče ustrajalo, da je treba pregledati vsakega drugega, po drugi strani pa ne bi dopuščali, da se lahko pregleda tudi nas. Tako da zdi se mi, da je zelo pomembno, da smo odprti in transparentni. Gospa Gresle. Hvala lepa. Tako navdušen vtis dajete, da vas je prav lepo poslušati. Hvala lepa. Upam, da se boste tako veselili tudi v zvezi s sodelovanjem s parlamentom. Bi vas pa rada držala za besedo. In sicer gre za vprašanje verodostojnosti. Namreč, da člani računskega sodišča ne ščitijo svojih matičnih držav. To se mi zdi, da je zelo pomembno. Računsko sodišče se tega zaveda. Vemo tudi, da to doživljamo tudi mi sami bi vas pa rada prosila, vi ste bili eden od tistih, ki ste dejali, da vas bomo tukaj lahko večkrat videli. Namreč za nas je zelo težko vzdrževati stike z Luksemburgom, zato se na vas obračam in prosila bi vas, da vsakokrat, ko ste v Bruslju, se prosim oglasite. Namreč naše sodelovanje z računskim sodiščem je včasih zelo pomankljivo, to povzroča tudi težave. Mislim, da bi lahko tu delali bolje. Predlagali ste skrajšanje rokov za posebno poročilo. Mislim, da bi bilo zelo koristno, če bi pri poročilih, kjer je jasno, da gre za težave, tam bi potrebovali več pomoči strani sodišča. In mislim, da bi potrebovali informacije tudi kot nekakšen v pogled, kajti do sedaj moramo vedno sami zbrskati zadeve in to je zelo težko. Gre tudi za kadrovska vprašanja, za vprašanja decentralizacije, eksternalizacije. Tu še nismo dobili niti enega samega dokumenta, niti enega poročila, čeprav bi to bilo zelo koristno. Kar pa zadeva zunanjo politiko in posebne predstavnike, moram reči, da se slišijo vse sorte informacij, namreč odkot sploh ti izdatki. In če mislite, da je tukaj boljše, da se nič ne naredi, potem bom tudi to sprejela. Hvala, gospa Gresla, za ta vprašanja. Lahko me držite za besedo. Kadarkoli bom prišel v Bruselj, bom člane odbora obvestil o svojem prihodu. Sem namreč mnenja, da več demokracije in več sodelovanja ljudi, ki so jih ljudje neposredno izvolili za nadzor nad porabo sredstev, bolje je to za davkoplačevalce. Sam sem se malo pogovarjal z le redkimi izmed vas in vaše navdušenje za delo, ki ga opravljate, je čudovito videti. Zlasti pri izbiri tem za posebna poročila je potrebno upoštevati stališča odbora za nadzor proračuna. Če nam reč rečemo, da bomo pripravili posebno poročilo, potem to takoj, da veliko pozitivnih učinkov med tisto populacijo, ki bo predmet takega pregleda. Posebna poročila lahko obravnavajo tudi vprašanje vrednosti za denar in to je tisto, kar me še zlasti zanima. Glede nacionalne identitete v primerjavi z evropsko identiteto, to je zelo pomembno tako za člane računskega sodišča, kot tudi za člane vsake druge evropske ustanove. Zelo jasno moram povdariti, da če bom potrjen na to funkcijo, bom evropski uslužbenec in bom v službi evropskih državljanov. V taki funkciji je treba pustiti ob strani nacionalno identiteto oziroma ne pozabiti na njo, vendar pa moramo vedeti, kdo je moj glavni delodajalec. V tem primeru bi to bili evropski davkoplačevalci. Člani odbora za nadzor proračuna pa bi bili tisti, za katere bi jaz delal oziroma ki bi vi meni pomagali. Namreč vi ste bili izvoljeni strani evropskih državljanov, da poskrbite za to, da se sredstva evropskih davkoplačevalcev kar najbolje porabljajo. Mislim, da sem odgovoril na vsa vprašanja. Če pa nisem, gospa Gresle, me lahko pomnite.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 je omenila nekaj. Vi ste rekli, da smo mi vaši pomočniki, ampak gospa Gresle je omenila to, da vi nam pomagate. Zadnji element, ki bi ga rada poudarila, je to vaše navdušenje, ki nam ga izkazujete. Mm, ali že razmišljate, da boste prosili za podaljšanje mandata po dveh letih in pol? No, to je pa vprašanje, ki je izven mojega dometa. Če boste mnenja, da sem dobro opravil svoje delo, potem bom zelo zadovoljen, če mi boste to povedali in o tem obvestili tudi našo vlado. Hvala, gospa Ajala Sender. Hvala lepa. Hvala za to izmenjavo. Vidimo se jutri zjutraj.